Okay, we will make a start. Um, we just... Dobro, bomo vseeno začeli, pravkar so mi povedali, da bo gospa Ajala Sender kmalo z nami. Ampak glede na to, da imam na začetku besedo jaz, bomo kar začeli. Gremo po vrsti. Prva točka je sprejetje dnevnega reda, potem sporočila predsedujočega tolmači vas obveščamo, da naša stavka traja že 21 dni. Administracija si še vedno ne prizadeva za rešitev konflikta. Nasprotno, po osmih mesecih posvetovanj s kadrovskim odborom je generalni sekretar še zaostril svoje stališče. Zato bomo s tolmačenjem končali točno v predvidenem koncu sestanka, torej ob 18.30. Hvala za pozornost. Okay, uh, thank you for that. Hvala lepa. Zdaj lahko prejdemo na tretjo točko. Gre za javno predstavitev na temo združljivosti državne pomoči in financiranja EU. Pred nekaj časa smo imeli predstavitev študije v zvezi s pravili državne pomoči. Poročevalko prihaja točno ob pravem času. Okay. Ja, yeah. So, as I was saying... Torej, študijo smo imeli pred nekaj časa, zdaj pa bomo imeli javno predstavitev na temo združljivosti državne pomoči in financiranja EU-u. Hvala kolegicam in kolegom, da ste tukaj, hvala tudi vsem govornikom, ki so prisotni. Iz osebnih izkušenj vem, da pravila državne pomoči niso vedno priljubljena tema. V kampanji o Brexitu so ljudje, ko so jih spraševali, kaj si vidijo, kaj si želijo videti spremenjeno, dejali, da jim niso všeč pravila državne pomoči. Ampak dobro, tisti, ki razumemo Evropsko unijo in ki razumemo, kako deluje, Lahko povdarimo, da so pravila državne pomoči pomembna, če želimo zagotoviti enake možnosti za vse po vsej Evropski uniji. Potrebujemo pravila, ki to zagotavljajo. Pravila zagotavljajo, da ne pride do izkrivljanja trga, zato torej imamo pravila o državni pomoči. Sveda so ta pravila še vedno nepriljubljena pri nekaterih, morda zato, ker jih nekateri ne razumejo dobro še posebej na nacionalni ravni, so uradniki običajno previdni, ko obravnavajo pravila o državni pomoči, ne želijo sprejeti financiranja ali scheme financiranja, ki bi lahko pomenile mm, kršitev pravil državne pomoči. Tudi nekatera podjetja se izogibajo pomoči, zato ker eh, ne poznajo pravil in potem mala in srednja podjetja včasih ne morejo do sredstev. Ljudje to težko razumejo in to seveda potem samo širi zmoto, da pravila o državni pomoči niso dobra. Zato sem vesel, da imamo danes razprav na to temo. Z nami je tudi naša poročevalka, gospa Ajala Sender, kar takoj bom dal besedo za to, da poda nekaj začetnih komentarjev, potem pa bomo prisluhnili našim govornikom. Ines, izvoli. Najlepša hvala. Prav imaš. Pogosto smo v tem odboru že delali na tem področju. Ukvarjali smo se s proračunom in pa njegovim nadzorom videli smo, kako kompleksno je vse skupaj. Proračun je postajal vse bolj eh, raznolik. Eh, eh, zdaj služi ne samo dodeljevanju nepovratnih sredstev za različne namene, ki izhajajo že iz zgodovine EU, Eh, zdaj smo priča tudi blendingu, povezovanju sredstev, imamo projekte, ki so kompleksni, nekateri trajajo na srednji rok, drugi na eh, dolgi rok. Eh, določeni projekti so povezani z infrastrukturo, potem projekte imamo v različnih sektorjih. In ugotovili smo, da je treba vzpostaviti diferencijacijo tako da bi na koherenten način lahko zagotovili to, da bo projekt dobil eh, različne vrste pomoči po različnih formulah. Mm, pojavila se je tudi potreba po dodatnosti, eh, ne samo po sofinanciranju, ampak da bi imeli tudi dodatnost in pa eh, vse večjo zavezo držav članic, da sodelujejo pri teh srednje in dolgoročnih projektih. Tukaj ne gre za eh, neko zavezo, ki bi bila trenutne narave, eh, torej ki bi bila odvisna od posameznih vlad, ampak eh, smo želeli bolj dolgoročen načrt in razmišljali smo o tem, kako bi takšne naložbe vsega, v infrastrukturo, naprimer, kar je pomembno tudi za konkurenčnost, um, ker tudi obstaja velika konkurenčnost. Kako bi torej v takih primerih se izvajala pravila o državni pomoči? Torej, prejemniki pomoči. Eh, in pa drugi akteri, ki sodelujo pri financiranju projektov, eh, morajo biti obveščeni vsem, tako da ne bo nobenega dvoma o eh, samem postopku glede pomoči in glede pravil, ki jih mora vsaka udeležena stran upoštevati. Zahvaljujem se za vse razprave in pogovore, ki smo jih imeli v tem smislu z Evropsko komisijo, še posebej, ko gre za državno pomoč. Želeli smo jasno pokazati, da je prišlo do napredka pri poenostavitvi. Postopki so tudi bolj jasni, kar se tiče državne pomoči. Zdaj še vedno prihaja do razprav, eh, ki tudi eh, postavljajo pod pritisk velik del evropskega gospodarstva. Mi v tem odboru eh, znamo razjasniti, kako se pravila dopolnjujejo, kako lahko postopke naredimo bolj učinkovite, ko gre za financiranje različnih evropskih politik in projektov. In menili smo, da je dobra ideja to, da nam komisija razloži, do kakšnih eh, napredkov je prišlo, spremembe se že izvajajo in to bo pomembno tudi za razpravo v proračunu in vse razsežnosti te razprave. Eh, menili smo torej, da bi bilo dobro, da pregledamo samo izvajanje, da nam komisija to pojasni in da bi bilo dobro, in uh, da ugotovimo, kakšna je vloga tukaj uh, upravičencev in drugih udeleženih strani. Treba je ugotoviti, kje uh, potrebujemo še uh, naložbe iz proračuna. tako da bo vse skupaj tudi čim bolj kakovostno. Upam, da bomo imeli dobro javno predstavitev. Zahvaljujem se za to priložnost, zahvaljujem se tudi vsem strokovnjakom, ki so se udeležili eh, te naše današnje razprave in ki nam bodo pomagali stvari razjasniti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa prvi krok. Govorili bomo o tem, kako komisija ocenjuje in spremlja združljivost državne pomoči s financiranjem EU. Štiri govornike imamo v tej razpravi. Najprej gospod Kukman, namestnik generalnega direktorja za državno pomoč v GD Komp. Lepo prosim, da se držite časovne omejitve desetih minut. Gospod Kukman, izvolite. Hvala lepa, v veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. Povedal vam bom, kako obravnavamo nadzor nad državno pomočjo v komisiji. Jaz sem odgovoren za to pri komisiji, zato mi je to v veliko veselje. Mislim, da je na začetku dobro poudariti cilje, ki jih je predsednik izpostavil na začetku torej, poskrbeti. Želimo, da se državne intervencije na trgu ne končajo z izkrivljanjem trga in s tem, da z trga izrinejo zasebne operaterje. To je torej sestavni del notranjega trga, zato da lahko poskrbimo, da trg dobro deluje. Prav tako je zelo pomembno, da tisti, ki ne dobijo državne pomoči, vseeno imajo enake možnosti za uspeh. Nadzirati moramo tudi subvencije in zagotoviti moramo, da če države članice posredujejo, potem z uporabo javnih sredstev prispevajo k blaginji in rasti. To je posebnost gospodarskega upravljanja Evropske unije, to je v pristojnosti komisije, tako je zapisano v pogodbi, zato lahko rečem, da je to ena najstarejših politik skupnosti. Kakor vidite na prosvojnici, to pomeni, da pravila državne pomoči zahtevajo od držav članic, da morajo reševati neuspešnosti trga ali neoptimalne situacije glede naložb. To pomeni, da ne morejo denarja deliti kar tako. Drugič, državna pomoč mora biti omejena v znesku, ki je potreben. Tretjič, državno pomoč ne sme podvajati ali izrinjati zasebnih naložb. Če so na voljo zasebne naložbe, potem ni smisla, da bi imeli javne naložbe. In četrtič, to ne sme škoditi delovanju našega skupnega trga. To so torej štiri načela, ki so temeljna za to, da ohranimo gospodarski mir na skupnem trgu in da zagotovimo njegovo učinkovitost še beseda ali dve o skladih EU in o nadzoru državne pomoči, zato da bomo že na začetku imeli prave termine. Sredstva in sklade EU, ki jih neposredno upravlja EU, niso predmet državne pomoči. Vsa neposredna posredovanja, torej obzorje, instrument za povezovanje Evrope in tako naprej. Vse, kar prihaja neposredno iz proračuna in kar je v rokah EU, spada izven pravil državne pomoči. Olivier sedi tu pri meni, on bo povedal več o tem, ampak seveda zagotoviti moramo določeno stopnjo konsistence glede politik, ampak to ne spada v našo pristojnost v tem smislu. Skladi EU, ki so v nadzoru držav članic, Torej, primeri, ko se denar da državam članicam in države članice z denarjem upravljajo v okviru nekih širših programov, lahko spadajo v pravila državne pomoči. In eh, mislim, da je to že na začetku dobro povedati, zato da bomo bolje razumeli, kakšna je situacija. In če to uporabimo, lahko vidimo naslednje. Samo 10 do 20 odstotkov v izdatkov v okviru evropskih strukturnih skladov predstavlja projekte, ki spadajo v nadzor državne pomoči. Velika večina izdatkov v okviru strukturnih skladov ne predstavlja državne pomoči. Drugič, komisija izvaja posodobitev in poenostavitev tega procesa, zato je v svežnju izuzela veliko večino majhnega deleža, ki predstavlja primere državne pomoči. Kaj to pomeni? To pomeni, da obstajajo preprosta pravila, ki jih lahko države članice izvajajo same. In če to storijo, potem ni treba več obvestiti komisije pred izvajanjem, kar pomeni, da lahko projekte takoj izvajajo, samo če spoštujejo ta pravila. Če posamem, 10-20 odstotkov izdatkov vključuje državno pomoč in samo 10 odstotkov tega, torej 1 do 2 odstotka, sta odstotka, ki jih je treba vnaprej sporočiti komisiji za vnaprejšnjo potrditev. To pomeni, da je le malo projektov, ki jih je treba sporočiti vnaprej in potrditi. Tisti projekti, ki so sporočeni, to je 1 odstotek do 2 odstotka, v realnosti predstavljajo le malo težav. In ti projekti so tudi hitro potrjeni. Običajno gre za velike, pomembne projekte, ampak običajno traja samo pet mesecev, da jih potrdimo. Dobro. Veliko slišite o razpravi, o pravilih glede državne pomoči in tako naprej. Vendar, pogledati si moramo dejstva. Dejstvo je, da je v ESIF le malo primerov državne pomoči. V veliki večini gre za projekte, ki so bili izuzeti v svežnju, proces pa teče relativno hitro. Vendar jasno je, da moramo poskrbeti, da se regionalna pravila, strukturna pravila in pravila glede državne pomoči med seboj ustrezno povezujejo. To pomeni, da mora biti zadeva preprosta in enostavna. Zato smo poskrbeli za tesno sodelovanje med vsemi strukturami službami komisije na tem področju, še posebej s kolegicami in kolegi iz GD regijo, zato da pospešimo procese. Prav tako smo pripravili skupni akcijski načrt za to, da širimo vednost o državni pomoči na ravni držav članic in tudi na regionalni ravni. Moji kolegi iz GD regijo bodo povedali več. To je za nas pomembno vprašanje in trdo delamo na tem, da bomo poskrbeli, da bomo olajšali življenje uradnikom na državni ravni, kajti oni skrbijo za to, da se denar porablja. Želimo se, da se denar porabi učinkovito in hitro. Rečemo pa lahko, da je rezultate sicer mogoče meriti, ne obsežno, ampak rezultate, ki jih imamo, so spodbudni. Stopnja napake je nizka, kar zadeva področja, kjer veljajo pravila državne pomoči. To pomeni, da je delež napak v zvezi z državno pomočjo v primerjavi z skupnim številom napak majhen in to nas pomerja. Na kratko sem že omenjal proces posodobitve državne pomoči. Mislim, da to predstavlja temelj za izboljšave, ki sem jih omenil. Zato mislim, da moramo zagotoviti to povezovanje, kako je rekla poročevalka. Vse skupaj temelji na načelu širšega svežnja izuzeti. Države članice morajo tukaj prevzeti več odgovornosti. Komisija seveda sodeluje z državami članicami zato da spodbujamo prevzemanje odgovornosti strani držav članic. Zato smo oblikovali kar nekaj procesov in postopkov. Če vam podam nekaj primerov, imamo delovno skupino z državami članicami, kjer si izmenjujemo najboljše prakse, zato ker je odgovornost v rokah držav članic in želimo si, da bi se države članice učile med seboj, prav tako imamo platformo e-viki, to je elektronska platforma za zastavljanje vprašanj. Imamo tudi program usposabljanja in obiskov držav članic v 20 mesecih. Jaz obiščem vse države članice, moje kolegice in kolegi pa še pogosteje potujejo. Prav tako imamo medsebojno izmenjavo materijalov za usposabljanje v okviru točk za koordinacijo. In to je zelo pomembno, kaj te, te točke so v bistvu neke vrste vozlišča znanja in posredujejo znanje med različnimi organi. Naj vam podam nekaj primerov. Tukaj imamo kolega iz Polske. On je odgovoren za državno pomoč na državni ravni. Tudi kolegica iz Grčije je tukaj. Potem imamo svet za konkurenco v Romuniji, prav tako pa ima Ministrstvo za gospodarstvo v Nemčiji enoto, ki se s tem ukvarja. To so naše torej prve stične točke, s katerimi navezujemo stike, ko govorimo o tem. Se opravičujem, deset minut ste že govorili. Zaključite, prosim. Bom, bom ampak eh, s tem bom prihranil nekaj časa tudi za kolegice in kolege. No dobro, bodo pa oni govorili manj. Prav, hvala. Dobro, delovna skupina deluje in z državami članicami smo poskuš, poskusili preučiti, zakaj prihaja do zamud pri izvajanju strukturnih skladov. Ne gre za empirični niz kvantitativnih podatkov, ne, gre za poglede ljudi, ki delajo na teh zadevah. In če si pogledamo, kakšni so razlogi za zamude, lahko vidimo, da je najpogosteje omenjena kompleksnost pravil glede strukturnih skladov. Omenjeni so tudi nekateri drugi dejavniki, nadzor državne pomoči pa ni najviše. Smo na petem mestu, s tem nismo zadovoljni, seveda, to želimo še bolj izboljšati, ampak zelo pomembno je, da ko države vprašamo, kaj menijo, da je problem, v bolj kvalitativnem smislu, potem rečejo, da imajo pravila glede državne pomoči omejeno vlogo. To podpira tudi merilo trajanja. Če si pogledamo izuzete primere in pogledamo, kako hitro je to mogoče izvesti, potem lahko vidite roza stolpec. Roza stolpec se izvede v povprečju v mesecu in pol. Gre za državno pomoč, kjer velja sofinanciranje, kjer niso financiranja, pa je obdobje odobritve nekaj več kot tri mesece. To je spodbudno in želimo si, da bi z državami članicami to še izboljšali. Na koncu želim govoriti še o prihodnosti, zadeve želimo še izboljšati in v tem kontekstu želim povedati, da v kontekstu novega večletnega finančnega okvira želimo še bolj poenostaviti pravila državne pomoči, če se denar držav članic združi z držav, denarjem EU, naprimer program Invest EU. To pomeni, da bi pravila vključevala pravila glede državne pomoči. To pomeni, da bi lahko bili izdatki bolj hitri. Moje kolegice in kolege bodo povedali več o tem. In tudi kar zadeva žig odličnosti. Delo na tem se bo nadaljevalo, imamo tudi pomembno pobudo glede raziskovalnega programa, prav tako pa bomo izboljšali vse ukrepe, ki omogočajo izuzetje v svežnju. To želimo še razširiti. Zadeve se izboljšujejo, podatke, ki jih imamo, kažejo, da smo relativno dobro pozicionirani ampak delo nas seveda še čaka in mi se ga bomo z veseljem lotili. Hvala. Hvala lepa, hvala za ta prispevek. Zdaj nas čaka naslednji govornik, gospod Weilbrock. On prihaja iz osrednje finančne enote, je pa direktor pri GD za proračun. Hvala, ko govorimo o porabi sredstev EU, je pametno, da si pogledamo finančno uredbo. Finančna uredba ureja porabo sredstev EU in v tem odboru dobro poznate to zakonodajo. Pred kratkim smo zaključili dolga pogajanja o tem dokumentu. 23. julija bodo pravila začela veljati. Mislim, da bo parlament to sprejel, potem bo končno potrditev dal še svet. Jaz bom omenjal že nova pravila, če smem, zato ker ko govorimo o prihodnosti, govorimo o novih pravilih, ki bodo kmalo začela veljati. Kaj je mogoče najti v tem dokumentu? Konsistence državne pomoči se ne omenja veliko. Zakaj? To je povedal že predhodni govornik. Namreč pravila državne pomoči ne veljajo v primeru neposrednega upravljanja strani EU. Čisto logično je, da se državna pomoč omenja pri jamstvih in finančnih instrumentih. Načela tam so načela, ki so bila izpostavljena že pred menoj. Pokazati je treba torej, da je prišlo do neuspešnosti trga, pokazati je treba, da gre za dodatnost, ne sme biti podvajanja financiranja iz drugih virov in treba je podpreti prejemnike, ki so sposobni gospodarskega preživetja. Prav tako ne smemo izkrivljati konkurenčnosti in konkurence gre za zahtevo glede konsistentnosti. Zakaj je to nekoliko presenetljivo? Zato, ker smo tukaj blizu trgu, po drugi strani pa gre v večini primerov za posredno upravljanje, ne za neposredno upravljanje. To velja tudi tam, kjer je Evropska unija manjšinski deležnik v finančnem instrumentu temeljno načelo vso zakonodajalce je bilo takšno, kot je bilo. In to ne velja samo za finančne instrumente in proračunska jamstva, ampak velja tudi za primere tako imenovanega blendinga. Gospa Ayala Sender je to omenila v svojem uvodnem nagovoru, zato morajo ta načela veljati tudi v primerih, ko se mm, finančni instrumenti in proračunska jamstva uporabljajo v instrumentih blendinga. Če to pomaga, na primer, podjetju, da predstavi projekt, ki bi ga lahko financirali z finančnimi instrumenti ali proračunskim jamstvom, bo tudi to vključeno v ta načela. Zadeva je toliko nekoliko širše zastavljena. zelo pomemben element je ocenjevanje prečne skladnosti in prečne ali navskrižnega zanašanja. Komisija je to razložila v svojem memorandumu, ko je pripravila memorandum o finančni uredbi. Namen je, da bi se zanašali samo na eno oceno ali potrditev. In izpostavljena je bila prav skladnost z pravili državne pomoči. Če je to torej preverjeno, potem bi se morale vse službe komisije lahko zanesti na to potrditev, če se pogoji seveda ne spremenijo. In lahko vidimo, da je to včasih delikatno, vsaj v primeru ESIF moji kolegice in kolegi bodo govorili o uredbi in o strukturnih skladih. Govorimo o posrednem upravljanju in ko izberemo posrednika, ga izberemo na pregleden in ustrezen način, ne sme pa biti na vzkrižju interesov, to je jasno. V številnih primerjih sodelujemo z EIB ali EIF, delamo pa tudi z nacionalnimi promocijskimi bankami na določenih področjih in to je lahko občutljiva tema z vidika konkurence. Kako se ta načela odražajo v novih aktih? Zdaj vam bom to predstavil. Predstavil bom dva glavna primera. Gre za en nabor pravil in žig odličnosti. En nabor pravil, to je zamisel, ki je bila izpeljana do konca v primeru InvestEU. To pomeni, da bodo vsi finančni instrumenti in vsa javnostva podvrženi enemu naboru pravil. uredba Invest EU se sklicuje na finančno uredbo glede naprimer neizkrivljanja konkurence. Gre za velik korak naprej v smislu poenostavljanja, s tem bomo poenostavili življenja posrednikov, prejemnikov in izvajalcev. Imeli bomo torej en dogovor, en sporozum z izvedbenimi partnerji imeli bomo vse na enem mestu za izvajanje teh finančnih instrumentov ali proračunskih jamstev. Prav tako ni več potrebe potem, da bi države članice obvestile komisijo, če želijo prenesti sklade v skupnem upravljanju v jamstvo Invest EU zanašajo se lahko na dejstvo, da je ta instrument že bil potrjen strani komisije. To pa seveda pomeni, da se pogoji ne smejo spremeniti. Še en dober primer je žig odličnosti. Prejšnji govornik je to že omenil. Gre za zamisel, ki gre tako. Če so projekti izbrani v okviru obzorja obzorja Evropa, ampak jih ni mogoče financirati, ker ni dovolj finančnih sredstev, jih lahko financirajo države članice v okviru ESRP, ESF plus ali EAFRD. Enako velja tudi za projekte LIFE v okviru skladov EAFRD. gre za to, da ni treba ponovno ocenjevati primernosti teh projektov, kar pomeni, da ni treba znova, naprimer, oceniti združljivosti s pravili državne pomoči. Če sklenem, v finančni uredbi ni veliko določb o pravili državne pomoči, ampak pomembno je, da moramo paziti na to, da ne pride do izkrivljanja konkurence, še posebej, kar zadeva finančne instrumente in proračunska jamstva. Programi EU, ki se izvajajo centralno, torej obzorje Evropa, instrument za povezovanje Evrope, digitalna Evropa in tako naprej, se sklicujejo na to, da se rešujejo neuspehi trga ali neoptimalne situacije glede naložb, izogniti pa se moramo podvajanju ali izrinjanju zasebnega financiranja. To je zaenkrat to. Najlepša hvala. Hvala za vaš prispevek, hvala, da ste se držali omejitve desetih minut. Tretji prispevek pa bo podala gospa Fernandez Juc. Ona je pomočnica direktorja za revizije pri GD Regio. Hvala. Pravila državne pomoči veljajo za vedno večji del porabe pri kohezijski politiki. Kohezijska politika se namenja spodbujanju naložb, gospodarstva in delovnih mest. To pomeni, da je vedno več izdatkov ESIF povezanih naprimer z široko poslovnim internetom, obnovljivimi viri energije in tako naprej. Podpora gospodarskim dejavnostim pogosto predstavlja morebitne primere državne pomoči. V preteklosti je Evropsko računsko sodišče večkrat poročalo o tem, da je državna pomoč pomemben vir napak, ampak države članice so upravile domačo nalogo tukaj, komisija je prav tako upravila svoje in stopnje napake je padla z 20 odstotkov leta 2014 na stopnjo, ki ni pomembna leta 2016. Kaj so bili glavni razlogi? Napačno tolmačenje zakonodaje EU, pomankanje obveščanja komisije ali pomankljivi učinki glede spodbud ali nejasna pravila glede sofinanciranja. Kaj je komisija storila za to, da zmanjša te napake? Imamo uredbo o skupnih določbah. Tam je bila uvedena eh, točka o pogojevanju ex ante. To velja tudi za sklade ESIF. In eden od teh pogojev govori o tem, da je treba zagotoviti učinkovito uporabo pravil državne pomoči na področju skladov ESIF. To je komisiji dalo mandat, da zahteva od držav članic, da izboljšajo upravne pravice zmogljivosti in da rešijo pomankljivosti na področju državne pomoči. Na začetku programskega obdobja pet držav članic ni ravnalo v skladu z pogojevanjem ex ante, zdaj pa vse ravnajo v skladu s tem pogojevanjem. Kakor je povedal gospod Kopman, smo leta 2015 sprejeli akcijski načrt, leta 2018 sta GD regiji in komp združila sile, poenostavili, smo tudi pravila glede državne pomoči. Akcijski načrti so povezani z spremljanjem in usmerjanjem organov ter usposabljanjem. Imamo splošno usposabljanje za tiste, ki se ukvarjajo z ESIF-om in tudi bolj ciljno usmerjeno usposabljanje za revizorje. Ponujemo tudi strateško sektorsko usmerjeno usposabljanje, naprimer promet ali energija ter inovacije. Velik del tega akcijskega načrta je povezan tudi z izmenjavo dobrih praks, naprimer s pomočjo izmenjav med partnerji na ravni držav članic, imamo tudi okrogle mize. akteri si izmenjajo najboljše prakse in pripravijo dokumente, ki jih dobijo vsi udeleženci. Na voljo so tudi orodja neposredne pomoči, zato da pomagamo občinam pri zasnovi ali izvajanju schem državne pomoči. Sodelovanje med GD Komp in GD Regijo se krepi. To pomeni, da imamo redna zasedanja na visoki ravni. Revizori regijo imajo s seboj seznam ukrepov, ki jih morajo pregledati. Te sezname uporabljajo tudi uslužbenci GD-Comp. Uporabljamo torej enak pravilnik, tako rekoč. GD-Comp podaja svoje mnenje glede združljivosti z državno pomočjo in tudi v primeru večjih projektov, ki morajo biti združljivi, preden uh, jih sprejmemo. Združljivi morajo biti z pravili državne pomoči. Vsak dan poskušamo usklajevati spremljanje schem državne pomoči med GD-komp in GD-regijo. če imamo na prvi pogled drugačne cilje. Zadnji primeri letnih poročil v zvezi z izdatki so za obdobje 1. julija 2016 do 30. junija 2017. Navedenih je bilo 35 napak na področju državne pomoči. Običajno v zvezi z nespoštovanjem zahtev glede spremljanja, glede neobveščanja o državni pomoči ali pa glede napačne uporabe sredstev v okviru državne pomoči. Ali pa je, bilo, ali pa je bil prekoračen prak de minimis. Na koncu želim povedati, da. Državna pomoč in financiranje kohezijske politike nista samo združljiva, ampak sta celo tesno povezana med seboj. Za obdobje po letu 2020 se bo komisija posvečala ukrepom, ki so namenjeni spodbujanju gospodarske rasti in podjetij v manj razvitih regijah. To pomeni, da se bomo posvečali temu, da bi spodbujali inovacije in oblikovanje delovnih mest to bo verjetno povečalo tudi državno pomoč. Ampak zavedamo se, da so pravila glede državne pomoči zapletena. Veliko je nadzora in preverjanj strani komisije, nacionalnih organov in računskega sodišča. Prav tako postopki GD Regio in GD Komp niso vedno vsega skladni, ampak se med seboj dopolnjujejo. Zato bomo še naprej nadaljevali z krepitvijo zmogljivosti programov in organov, prav tako pa bomo še naprej sodelovali z različnimi akterji, ki se ukvarjajo s tem. Hvala. Uh, in this section, Mr. Uh, Reuters, who's uh, director, directorate on investment. Nadaljujemo z gospodom Reutersom, ki je odgovoren za trajnostni promet iz GDMUF. Eh, mm, Gospod predsedujoči, gospa poročevalka, dragi kolegi, hvala lepa za priložnost, da spregovorim na današnji predstavitvi. Kot eh, zadnji gost eh, v tem prvem krogu, eh, lahko privrčujem nekaj časa zaradi tega, ker so moji predhodniki že položili zelo dobre temelje. In naj spregovorim o instrumentu Povežimo Evropo, o vlaganjih in o čezevropskih omrežjih. Vlaganja bi uh, morala biti izjemno visoka uh, in sicer v višini 500 milijard eh, za ključno omrežje. Poleg tega pa razpravljamo tudi o pametni mobilnosti in o nizkooglični mobilnosti, kar je zelo pomembno, še prav posebej v urbanih območjih. Prometni sektor je zaznamovan z sistemskimi napakami, uh, in eh, brez javnega posega ne bomo dosegli cilje prometne politike. Poročevalka Ajala Sender je govorila o TNT omrežjih, ki jih je potrebno povezati z instrumentom Povežimo Evropo. Na ta način eh, bodo določena določila za eh, dodelitev sredstev za projekte v eh, skupnem interesu. Pri tem te gre eh, za podporo infrastrukturi in eh, zato tukaj ne gre za državno pomoč. To je program, ki ga neposredno eh, upravlja Evropska komisija, kot je zelo jasno povedal tudi gospod Kupman. Velika večina sredstev namenjenih za te projekte torej sploh ni predmet pravil za dodelitev državne pomoči. Instrument povežimo Evropo, je že dobro uh, eh, urisala moja predhodnica, vendar pa bi rad še vseeno uh, spregovoril o uh, zadnji točki, namreč o finančnih instrumentih. In uh, veliko bo potrebnega storiti, zato da bi pritegnili vlaganja zasebnega sektorja. Uh, in uh, finančni instrumenti uh, so bili uh, vedno obravnavani na osnovi ex ante ocene. In uh, seveda zelo tesno sodelujemo z kolegi iz GD uh, za proračun, zato da bi vzpostavili uh, programe za ulaganje Evropske unije kar je bilo že izpostavljeno v današnji predstavitvi. Torej, mislim, da lahko zaključim svojo kratko predstavitev. Eh, komisija eh, zagotavlja tudi z dužniškim instrumentom v okviru eh, instrumenta Povežimo Evropo spoštovanje relevantnih pravil državne pomoči. To sem želel še dodati k prispevkom svojih kolegov. Na ta način uh, boste imeli pregled nad celotnim financiranjem teh projektov v Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj pa lahko pridemo k vprašanjem in mogoče bi kar takoj dal besedo poročevalki, da zastavi prvo vprašanje. Muchas gracias, eh, presidente. Sí, en primer lugar, agradecer la explicación y sobre. Hvala, gospod predsedujoči, hvala za vse razlage. Uh, hvala tudi za elemente, ki ste jih razjasnili. In to bo pomembno tudi za uh, eh, nadaljno razpravo o večletnem finančnem okviru, tako da bomo lahko jasno vedeli, kateri so tisti bolj kompleksni elementi za države članice. Razprava bo zelo živahna, uh, gotovo Mm, predvsem zato, ker bo prišlo do zmanjšanja sredstev pri pomembnih politikah. Imamo pa tudi nove politike. In tukaj si moramo zastaviti vprašanje, na kakšen način bodo svoje odgovornosti prevzele države članice. In rada bi zastavila naslednje vprašanje. V tej novi razpravi, ki jo bomo zdaj začeli, In če upoštevamo ta novi instrument za naložbe v Evropi, Investment EU, eh, ki bo pokril eh, popraševanje v Evropi in gotovo bodo eh, tukaj udeležene države upravičenke, pa tudi drugi posredniki. Torej, glede na vse to, bi rada zastavila naslednje vprašanje poročevalka iz Digi Regio je že govorila o tem. Na kakšen način bi morali pospremiti eh, to vzpostavitev novega proračuna in pri tem upoštevati vse elemente ki zadevajo evropski proračun pri različnih projektih na kakšen način bomo torej identificirali tako probleme kot prednosti in izboljšave in kako zagotoviti zavezanost držav članic večjemu kompromisu. tako da ne bo prišlo do težav pri državni pomoči. Na kakšen način lahko mi kot parlament pomagamo izvajati to eh, vizijo in to kompleksno situacijo, kajti vsak naslednji proračun je bolj zapleten. Vedno moramo z manj sredstvi doseči več in eh, vse več eh, novih zavez dobivamo. Imamo tudi uh, določene uh, bloke izuzetosti iz državne pomoči in glede na vse to moramo zagotoviti, da bodo stvari transparentne. Eh, torej, ne smemo dovoliti, da pride do anomalij, tako znotraj kot zunaj. In Zdaj smo že v uh, zaključnem obdobju, volitve se bližajo. Želimo si, da bi se pravila izvajala na čim bolj pregleden način. Torej, potrebujemo povsem transparentne informacije. Torej, informacije o izvajanju evropskega proračuna morajo biti točne. Eh, pri tem pa seveda obstaja velika kompleksnost, eh, naprimer izvajanje ekonomskih ukrepov in eh, preostali mehanizmi, ki včasih zameglijo pogled, tako da ni vse najbolje predstavljeno. In, uh tudi transparentnosti ni taka, kot bi si želeli. Zato eh, bi me zanimalo, na kakšen način bomo ta nova pravila naredili bolj transparentna. Treba je tudi dobiti pregled na tem, na kakšen način kdo prispeva in kako to vpliva na evropsko gospodarstvo. Pa ne samo to, ampak tudi na preostalo financiranje. Kaj ti pogosto se znajdemo v situaciji, ko ni dovolj sredstev. Ampak, če imamo izjeme pri državni pomoči, pa uh, je še teže doseči to jasnost. Imamo projekte, ki so zelo pomembni z vidika dodane vrednosti za Evropsko unijo in tukaj bi morali zagotoviti največjo možno preglednost, tako da bo vsak vedel, eh, kaj financira in eh, v katerem eh, trenutku financiranja se nahaja. Uh, Mislim, da je bilo temeljno vprašanje, kako bi lahko bila pravila za zagotavljanje državne pomoči jasnejša in bolj pregledna. Kdo bi rad na to odgovoril? Gospod Kopman, hvala lepa za to izjemno aktualno vprašanje. Mislim, da lahko podam odgovor v treh delih. Kar zadeva ulaganja v Evropsko unijo, moramo poskrbeti, da bi eh, določila v povezavi z zagotavljanjem eh, državne pomoči vključili v eh, pravila za ulaganje Evropske unije. Tako bi zagotovili neposredno skladnost in to bi pomenilo veliko poenostavitev. Seveda bodo pravila za vlaganje javno dostopna v primeru našega generalnega direktorata eh, za konkurenco. Bo eh, to na voljo v eh, uredbi o izjemah. Torej, popolno jasnost bomo zagotovili. In potem ste zastavili tudi vprašanje o tem, kako bomo lahko vedeli, eh, koliko eh, sredstev pravzaprav eh, države članice porabijo za to področje. In tukaj gre za postopek modernizacije. Pravzaprav je Za vsako državno pomoč, ki presega 5000 eh, eh, evrov, potrebno eh, poskrbeti za objavo v registru. In komisija upravlja z tem registrom, ima več kot 40 tisoč vnosov, vidimo lahko, kdo so prejemniki, zakaj je bila zagotovljena državna pomoč in tako naprej. Torej gre za popolno preglednost in eh, mislim, eh, da je to za vas eh, v parlamentu zelo pomembno. Mislim, da se bodo zadeve še razvijale, ko bomo sprejemali nove pravila v okviru novega finančnega okvira. Hvala lepa. Samo eno vprašanje, morda še z moje strani, ki je nekako s tem povezana. Mislim, da je gospa Fernandez Ruiz navedla seznam napak in navedla je tudi razloge za napake. In eden izmed razlogov je bil, da državna pomoč eh, ni eh, oziroma da komisija ni seznanjena z zagotavljanjem državne pomoči. Zakaj? Ali države članice to počnejo namerno ali pa preprosto ne poznajo pravil. In če ne poznajo pravil, potem je potrebno izboljšati tudi komunikacijo. Torej, zakaj države članice niso obvestile komisije o državni pomoči. Um, Hvala lepa za vprašanje. Ne vemo, uh, kateri so bili razlogi pri vsaki posamezni napaki, kajti nimamo podrobnosti ugotovitev. Uh, te napake so zgolj uvrščene v posamezne kategorije ampak ne menimo, da gre za namerno prikrivanje, gre za napačno tolmačenje pravil ali pa prejemnik ne ve, da gre za državno pomoč ali pa menijo, da gre za skupinsko izjemo, ko temu pravzaprav ni tako. Ampak nimamo podrobnih informacij o razlogih. Vendar pa nismo našli eh, nobenega primera, kjer bi šlo za namerno prikrivanje. Hvala lepa. Nihče več ne želi besede, kolikor vidim, tako da bomo zaključili z tem delom razprave. Hvala lepa kolegom, da so prišli k nam in eh, podali te predstavitve. Mislim, da je bil to dober začetek popovdneva. Še enkrat najlepša hvala v imenu odbora. Sedaj pa prehajamo k naslednji razpravi. In sicer gre za vprašanje, s katerimi težavami se srečujejo države članice, ko izvajajo pravila. Trije kolegi bodo podali predstavitve. E, imena prejšnjih udeležencev so bila razmeroma preprosta. E, zame so imena udeležencev v tem krogu nekoliko težje izgovorljiva, ampak bom, se bom potrudil po najboljših močeh. Gospa Oysteršulte je prva na vrsti. E, je namestnica vodje enote in uh, sicer uh, pri Ministrstvu eh, za podeželje in varstvo potrošnikov v eh, Zvezdni državi Baden-Württemberg. Dajem vam besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovana poročevalka, dame in gospodje poslanci, dame in gospodje. Zahvaljujem se vam za vabilo na eh, to predstavitev in veseli me, da bom tudi jaz lahko k tej eh, predstavitvi prispevala z vidika eh, Zvezdne države Baden-Württemberg. Naj začnem z statistiko. Vidimo, kakšen je odstotek pomoči in sicer za leto 2016 na ravni Evropske unije 8 odstotkov na ravni Nemčije pa 4 odstotke. Torej, eh, to je zelo nizka vrednost. In uh, ugotoviti bi morali, uh, ali gre pri tej pomoči iz Evropskega strukturnega uh, sklada uh, dejansko tudi za, uh, deloma za državno pomoč. Katere težave se pojavljajo pri koriščenju sredstev? No, eh, jaz lahko izpostavim dve eh, točki, eh, raziskave, razvoj in ulaganja. To se nanaša na vse stopnje razvoja, tukaj gre za pridobivanje znanja, za inovacije in tako naprej. Potem pa gre za povdarek na občinah in pa na organizacijah. Sedaj bi rada predstavila težave pri nadzorovanju državne pomoči. Težave, ki se pri tem pojavljajo, so uh, lokalne specifične karakteristike, potem uh, področja, kjer je težko ugotoviti, ali je prišlo do zagotavljanja pomoči, eh, ko gre za infrastrukturo, pomembno eh, za eh, gospodarstvo, ko gre za podporo podjetjem in pa za ulaganja v energetsko učinkovitost. Kateri kriteriji se uporabljajo? pri ugotavljanju, ali gre za pomoč ali ne. Uh gre za to, ali gre za podjetje, ali so se uporabljala, uporabila državna sredstva, eh, ali je bil pristop selektiven, ali je, ali je šlo za zagotavljanje prednosti podjetju in ali je to negativno vplivalo na trgovino in pa na konkurenca. In s tem prehajamo kar k eh, lokalnim specifičnim karakteristikam, eh, ki vplivajo na zagotavljanje pomoči eh, Eh, tukaj gre za to, ali se storitve in pa eh, izdelki ponujajo na omejenem geografskem območju, eh, ali gre za stranke iz različnih držav članic in ali gre za čezmejna ulaganja zelo težko je to ugotoviti, pri tem pa je potrebno uh, uporabljati uh, določila uh, Evropske komisije. 12 odločitev je sprejela Evropska komisija in v katerih je ugotovila, da zaradi lokalnih specifičnih posebnosti ni negativnih posledic na trgovino in pa na konkurenco, vendar pa bi Eh, bilo zaželjeno, da bi imeli sistematično predstavitev teh odločitev. Potem naslednja točka eh, podpora infrastrukturi za inovacije. Eh, tukaj gre za tri ravni, namreč za nosilce, za izvajalce in pa za uporabnike in uh, gre za to, da naj bi zagotovili pomoč s pomočjo nosilcev in pa izvajalcev in da bi ta pomoč na zadnje koristila uporabnikom. In eh, pravila za eh, javna naročila morajo biti skladu z eh, pravom, eh, ki velja na tem področju. Težko je ponovno identificirati eh, Eh, to eh, državno pomoč, še prav posebej, če gre za celo verigo storitev, eh, ki jih je težko povzeti vsaj za številkami, kaj ti ne vemo natančno, koliko je pravzaprav uporabnikov. Zato menimo, da bi bilo potrebno najti bolj praktičen pristop, predvsem na ravni uporabnikov. Še enkrat vam bom pokazala eh, isto eh, prosojnico. Eh, tukaj gre za to, da je nosilec hkrati tudi izvajalec in da gre tukaj eh, za eh, zasebni sektor. In tukaj gre za vprašanje, eh, ali so bila upoštevana pravila notranjega trga. In tukaj uh, je potrebno upoštevati določila uh, iz uh, zakonodaje o zagotavljanju državne pomoči. Vendar pa je, jih je težko uporabljati in zaradi tega bi bila potrebna poenostavitev uh, za posredovanje uh, informacij o tržnih cenah. Podobne težave uh, pa se pojavljajo tudi pri podpori infrastrukture za podjetja. Tukaj gre predvsem za majhne in srednje velika podjetja, za svetovanje, za podporo, kar zadeva inovacije, razvoj eh, proizvodov in storitev, eh, kar zadeva ponudbo izdelkov na mednarodni ravni in tako naprej. Težko je ločiti dejavnosti, eh, ki se financirajo s pomočjo državne pomoči in dejavnosti, ki se ne financirajo s pomočjo te pomoči ali je neka podpora dejansko eh, hkrati tudi državna pomoč. Mislim, da je potrebno najti eh, praktičen pristop. Še en vidik, ki se nanaša na obnovljive vire energije in pa na energetsko učinkovitost eh, v energetsko učinkovitost uredbi o skupinskih izjemah se pogosto govori tudi o dodatnih stroških. E, tukaj gre za izboljšanje energetske učinkovitosti v primerjavi e, z podobnimi vlaganji v manj energetsko učinkovito infrastrukturo. Potrebno je poskrbeti za manj e, birokratski pristop in mislimo, da bi bile mogoče še nadaljne poenostavitve. In še zadnji vidik v tem okviru, ki se nanaša eh, na eh, neposredno upravljanje sredstev in pa na eh, deljeno upravljanje sredstev. Pri neposrednem upravljanju sredstev se ne uporablja pravo, ki velja za zagotavljanje državne pomoči. potrebno je eh, poskrbeti za usporedno obravnavo, tako da bo zagotavljanje pomoči lažje primerjati. Primer, ki sem ga želela navesti, je bil že večkrat izpostavljen. Gre za zagotavljanje odličnosti. Težava je v tem, da v obzorju 2020 da bi naj zagotovili eh, boljše pogoje in pri tem upoštevali eh, pravo z eh, področja zagotavljanja državne pomoči. Seveda pa je potrebno izvesti ustrezen pregled, če neko podjetje pride k nam z pečatom odličnosti. Potrebno je najti eh, dobro rešitev, tako da bomo zagotovili harmonizacijo instrumentov za neposredno in ločeno upravljanje sredstev. Oziroma deljeno upravljanje sredstev potrebujemo tudi skladnost eh, pri eh, zagotavljanju dodatnih sredstev in s tem zaključujem svojo predstavitev in se vam zahvaljujem za pozornost. Thank you. Uh, ja, to je bilo zelo koristno, najlepša hvala. Sedaj pa naslednji prispevek, gospa Georgo Pulo, ki je direktorica za državno pomoč na Ministrstvu za gospodarstvo in pa razvoj v Grčiji. Hvala lepa, gospa poročevalka spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za to povabilo, da predstavimo naš pristop k državni pomoči in financiranju Evropske unije. V 15-10 minutah bom predstavila naše izkušnje. Moja predstavitev se bo osredotočala na različne metode, postopke, pravila in politike. Različne metode različna, različne metode obstajajo za izračun podpore za specifične projekte. GD Regio se osredotoča na projekte, eh, ki eh, zagotavljajo dobiček. Torej, Za projekte, ki vključujejo državno pomoč, je potrebno uporabljati skupno metodologijo, ki jo spoštujeta oba generalna direktorata. Če pa imamo dva projekta, pri katerem en ne vsebuje državne pomoči, bo financiranje seveda različno. Pri tem gre za lokalno ali pa ne lokalno infrastrukturo. Poleg tega tudi ni potrebna omejitev financiranja za projekte, eh, ki eh, imajo dobiček, eh, ki ne presega enega milijona evra, evrov. Ta dvojni pristop povečuje breme za državne organe. Kadar strukturni sklad Eh, sam eh, financira projekte, eh, potem je potrebno upoštevati tudi, da se zasebni, zasebna vlaganja v tem primeru obravnavajo kot državna pomoč, če tudi tega ne dovoljuje nacionalna zakonodaja. Kaj pa zadeva različna pravila? Na začetku januarja 2014 je bil določen rok za spremljivost izdatkov. Pri tem je potrebno vložiti eh, prošnjo, medtem ko projekt še zmeraj poteka. Eh, vendar pa eh, pri strukturnem skladu projekt postane oziroma lahko pridobi pomoč eh, šele po vložitvi prošnje. Torej vse, kar se je zgodilo na projektu predtem, ni predmet financiranja. In eh, to delo pogosto predstavlja pomemben del stroškov za eh, financiranje. Potrebno je upoštevati tudi obdobje eh, financiranja določeno v eh, uredbi o eh, Evropskem strukturnem in investicijskem skladu. Poleg tega ni skladnosti med kohezijsko politiko in politiko na področju konkurence. Potrebno je zagotoviti preglednost in pa spoštovati načelo nediskriminacije. Vendar pa je potrebno upoštevati tudi načelo konkurence. Toliko nasplošno. Nobene pravne gotovosti ni, da eh, pravila v povezavi z zagotavljanjem eh, javne pomoči preprečujejo zagotavljanje prednosti, ki jo zagotavlja državna pomoč. Potrebno je upoštevati tudi definicijo prejemnika pomoči. Eh, pri infrastrukturi eh, lahko eh, gre za dva različna deležnika, namreč lastnika in pa dolgoročnega uporabnika infrastrukture. In potrebno je določiti, kdo je sedaj prejemnik pomoči Evropske unije. In poleg tega je upoštevani, potrebno upoštevati tudi odobrene operativne programe. Zakonodajna določila. Evropski razvojni sklad eh, financira le podjetja, eh, ki eh, niso v težavah. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi izjeme v skladu z, z pravilom de minimus strukturni skladi vzpodbujajo sektorski pristop, medtem ko eh, se državna pomoč osredotoča na neselektivni pristop, torej ne upošteva posameznih sektorjev. Gre torej za dva eh, povsem različna pristopa, eh, tudi na področju raziskav in razvoja usposabljanje zaposlenih eh, je lahko državna pomoč, eh, kajti eh, to lahko pomeni, da se ti zaposleni usposabljajo z namenom pridobitve delovnega mesta. Po drugi strani pa mogoče ti zaposleni niso zanimivi oziroma privlačni za podjetja. Kohezijska politika spodbuja eh, podjetja eh, in pa njihovo eh, konkurenčnost. Medtem, ko sedi, se zdi z vidika generalnega direktorata za konkurenco, da lahko to uvira na neposredno konkurenčnost na trgu. Kaj pa različni postopki? Obstajajo zelo različni obrazci, obstajajo različne podatkovne zbirke, nacionalni organi morajo izpolniti te eh, različne obrazce. Eh, imamo Sani, Sari, SFC in tam predlagamo, da bi poenostavili ta orodja in da bi zagotovili interoperabilnost med različnimi sistemi. In eh, predlagamo tudi, da bi tako prošnja, kakor tudi objava prošnje bila predmet istega določila. Nadzor eh, poteka strani različnih organov in predlagamo, da bi imeli enotnejši postopek nadzora. Recimo, ko gre za ex post oceno državne pomoči, to bi lahko vključili v ex post oceno celotnega eh, sklada, potem pa preglednost. Potrebno je zagotoviti preglednost na področju strukturnih skladov, pa tudi državne pomoči in na ta način bi lahko zmanjšali upravno breme. Eh, tukaj gre za eh, to, eh, da bi pri strukturnih skladih sledili pristopu, ki ga ima GD Agri. Potem pa operativni programi in pa postopki, meniki. postopki GDKOM pogosto trajajo šest mesecev ali pa več in posta, pojavi se tveganje, da meniki ne bodo doseženi zaradi zapletenih birokratskih postopkov in tudi obveščanje ne poteka dobro. Poleg vsega, kar sem že povedala, potrebujemo jasne smernice in pa pojasnila. Potrebujemo uh, poenostavljene uh, stroške in uh, Pred eh, uvedbo uredbe GBR se je izračun upiral na poenostavljen izračun stroškov. Potem je pomembno tudi tolmačenje specifičnih pravil za lokalno infrastrukturo. Težko je ugotoviti, ali je določena infrastruktura zares eh, lokalnega karakterja ali pa gre tukaj za 57. člen prej navedene uredbe. Potrebno je oceniti tudi državno pomoč za eh, čezmejne eh, eh, lokalne projekte, kako se ti izvajajo, še prav posebej, če gre za obmejna območja ali pa za velika urbana območja, kot recimo Atene. In potem še ETC projekti, ki zahtevajo čezmejno sodelovanje in partnerstvo različnih držav. Predlagamo, da bi se uredba uporabljala tudi za to vrstne projekte, vendar pa je potrebno razmisliti tudi, da bi te projekte izvzeli iz načel eh, državne pomoči, vsaj do določene, eh, do določene stopnje kar zadeva državno pomoč in pa evropske strukturne investicijske sklade, potrebno je storiti več na področju harmonizacije, poenostavitve in pa uskladitve obih politik. Najlepša hvala. Wow. Eh. Želeli smo govoriti o težavah, eh, s katerimi se srečujejo države članice. Mogoče bi bilo koristno, to sicer ni na dnevnem redu, če bi komisija na koncu odgovorila na nekatere izmed teh težav. To sicer na, ni eh, na našem programu, ampak če bi gospod Kupman ali pa kdorkoli drug želel odgovoriti, vam bomo z veseljem prisluhnili. In še tretji prispeve, gospa Pamula Vrobel, ki je namestnica direktorja v uradu za državno pomoč oziroma za nadzor državne pomoči eh, za konkurenco in pa varstvo potrošnikov na Polskem. And... Eh, hvala. To veliko čast mi je, da sem tukaj in da imam lahko priložnost, da spregovorim o temi skladov in pa državne pomoči. Moja predstavitev bo zelo kratka. Zato, ker eh, moram samo ponoviti to, kar sta že povedali kolegici iz Nemčije in Grčije. Zelo cenim, da sta to že omenili. Mogoče pa bi vse eno z vami delila še nekaj polskih izkušenj na tem področju. Kolegi iz Evropske komisije so se osredotočali na prihodnost. Sama pa bi mogoče malo več povedala o preteklosti. Eh, kajti to je najboljši način, da oblikujemo prihodnost, eh, namreč da se izogibamo napak iz preteklosti. Državna pomoč je del eh, konkurenčnostnega prava in skladi ESIF imajo dva nabora pravil za evropske politike, zato imamo tudi dve stališči v zvezi s tem. Nazadnje prevladuje tendenca, da se vsi. Eh, državno pomoč gleda kot omejitev eh, razširitve eh, druge evropske politike. Tako da ena politika gre v nasprotju z drugo in to je zelo nevarna teza. Državna pomoč se je razvijala vrsto let in za me je vidik državne pomoči bolj naraven. Bi pa tukaj postavila še eno vprašanje. Uh, Eh, kakšno vlogo igrajo evropski skladi v okviru državne pomoči, koliko državne pomoči eh, zagotavlja Evropska unija in kakšen je potencijalni učinek na eh, konkurenčnost in pa med evropsko trgovino. Zahvaljujem se direktorju Kopmanu, da je že omenil to, da 10 do 20 odstotkov ESIF-a e odpade na državno pomoč. Na polskem je številka drugačna, eh, kaj ti eh, tam delež eh, potrošnje oziroma porabe znaša 27 odstotkov in 22 odstotkov vseh projektov iz ESIF-a je bilo pokritih z državno pomočjo. Mogoče Poljska torej ni najboljši primer. Glede na omejeni čas, ki mi je na voljo, bi se osredotočila samo na nekaj področji, kjer je Poljska naletela na težave v zvezi z skladi ESIF in pa državno pomočjo. Tri kategorije problemov imamo, torej dvojna pravila, različni cili politik in pa dvojne obveznosti. In eh, posamezni problemi lahko spadajo v več kategorij in vsi imajo tudi enake učinke. Obstoj dveh naborov pravil ne pomeni nujno, da si ta pravila nasprotujejo, ampak to, da imamo dve definicije za isti koncept, naprimer, ko gre za inovacije projektov ali pa ko gre za upravičence ali pa uh, pri upravičenih stroških nimamo enakega kataloga teh stroškov. Torej, na vseh teh področjih naletimo na težave. imamo tudi dve evropski politiki, politiko konkurence in pa politiko eh, kohezije. In cilji teh politik morajo biti uravnoteženi. Kaj mislim s tem? Gre za zaščito notranjega trga in zato, da se zagotovijo enaki pogoji za vse operaterje na trgu. Cilj kohezijske politike pa je tudi, da zagotovi enake pogoje, eh, ampak na drugačen način, torej z izravnavo možnosti kako bi torej izravnali te pogoje, ne da bi preveč eh, eh, eh, prednosti dali operaterjem ali podjetjem v manj privilegiranih regijah. Potem dvojna pravila, to predstavlja tudi dvojno upravno breme. Včasih potem nek projekt sploh ne zaprosi za sredstva oziroma od tega, kar odstopi. Potrebna je poenostavitev pravil. Ampak vprašanje je, ali lahko karkoli naredimo za harmonizacijo postopkov. Rada bi vam pokazala še na kratko primere eh, težav, ki smo jim bili priča na polskem. Ena glavnih težav je, na polskem se je pojavila tudi v Nemčiji, kot smo slišali od nemške kolegice. In sicer tam to eh, obravnavajo drugače, eh, eh, zaradi drugačnih virov. Imamo centralno vodene evropske projekte in pa kohezijske načrte, ki so v pristojnosti držav članic. Po eni strani moramo slediti pravilom o državni pomoči, po drugi strani oziroma v drugih primerjih pa uh, določeni projekti ne spadajo pod državno pomoč. Določeni skladi so uh, centralno upravljanje in to je izven dosega uh, skladov državne pomoči. Lahko govorimo celo o rivalstvu med operativnimi programi in pa obzorjem 2020. Imamo tudi kompleksna državna, pravila državne pomoči in to vodi v pomankanje pravne gotovosti. Imamo tudi majhno možnost, eh, da se uporabi ponostavljena metoda stroškov, to je omenila kolegica iz Grčije. Še en problem na polskem pa je tudi razkorak med tisto vrzeljo v financiranju. Eh, in pa intenzivnostjo pomoči, to je omenila tudi že grška kolegica. Nakratko sem že omenila eh, razkorak med kohezijsko in konkurenčnostno politiko, ampak rada bi pokazala še, kako to izgleda v praksi in kakšne posledice lahko prinese. V primeru Poljske. Lahko rečem, da se je ta situacija pojavila v dveh primerih. Bom začela s predstavitvijo nedavnega, torej zadnjega primera, ko je Evropska komisija določene dejavnosti potrdila. To je potrdil operativni program DG Regio in eh, tega potem zaradi eh, nezadostne skladnosti s pravili o državni pomoči ni bilo možno izvajati, so se pojavile težave. In To smo morali sporočiti komisiji, postopek pa še vedno traja. E, naprimer, tak je bil primer neučinkovitih sistemov ogrevanja in hlajenja, e, torej energetsko področje. V zadnjem programskem obdobju od 2007 do 2013 pa se je pojavil še en primer. Nova pravila v državni pomoči so takrat stopila v veljavo in Sprememba je prinesla to, da je bil na regionalni ravni energetski sektor izključen iz eh, državne pomoči. In to se je zgodilo sredi obdobja izvajanja. To je vodilo v situacijo, ko projekti, ki so na začetku tega finančnega obdobja bili financirani in tisti, ki so bili izvajani v, v okviru um, prejšnje, prejšnjih pravil, te projekte so potem morali začeti izvajati na drugačen način. Um, takšne situacije privedejo do um, zaustavitev oziroma do uh, zamud pri izvajanju. In te zamude lahko znašajo več mesecev, lahko pa tudi več let. Kot sem že omenila, ne postavljamo pod vprašaj individualnih postopkov. Eh, potrebne so tudi revizije, potrebno je spremljanje, eh, še posebej, še posebej zato, ker vemo, da eh, države prevzemajo vse več odgovornosti, predvsem, ko gre za skupinske izjeme. morali bi imeti en uh, formular, s katerim bi lahko uh, stvari sporočili tako DG kompu kot DG regijo. Naj povzamem te probleme in pa rezultate uh, dejavnosti na polskem. Želimo si več harmonizacije, koordinacije in poenostavitve. In ne gre za to, da bi postopke ali pravila ukinili, cilj bi moral biti, da ta pravila pregledamo in jih standardiziramo, kjer je to možno. Naj vam eh, torej podam še nekaj eh, pripomb na podlagi polskih primerov. Zelo nakratko bom to predstavila. Najprej bi rada izpostavila potrebo po harmonizaciji vsega in koordinaciji postopkov notifikacije, potem harmonizacijo trajanja pravil državne pomoči, potem pri um, potrejevanju operativnih uh, programov bi morali tudi uh, postopati hitreje, uh, Potem uh, hitro ukrepanje pri tolmačenju pravil državne pomoči za projekte ESIF. Morali bi tudi pregledati in poenotiti definicije. To bi zelo cenili na polskem. Nekaj teh predlogov je Evropska komisija že začela izvajati. In nam se zdi to dokaz, da so to dobre ideje. S tem pa bom tudi za zaključila. Hvala za pozornost. With, uh, Hvala še en odličen prispevek s številnimi dobrimi uh, primeri. Uh, rekli ste, da boste kratki, pa ste bili potem precej dolgi, ampak nič hudega. Uh, Spet smo dobili veliko primerov težav iz ene od držav članic, mogoče lahko potem gospod Kupman na koncu odgovori. Uh, na te težave. Nekaj eh, vprašanj je bilo tudi zelo tehničnih, zelo podrobnih. Eh, eh, pojavila pa se je v vseh treh prispevkih potreba po poenostavitvah in pojasnilih. Gospod Kupman, izvolite. Hvala vsem trem predstavnicam držav članic, hvala za vaše predstavitve. Ne moram se tukaj navizati na vse izpostavljene točke in vprašanja. kot so eh, predstavnice že rekle, nekatere od teh težav sodijo v preteklost, ne v sedanjost. Eh, skušal bom določene stvari razložiti, ampak eh, v novem MFV-ju bodo stvari že drugačne. Eno temeljno vprašanje smo slišali. Ti dve politiki zasledujeta precej drugačne cilje in eh, povezave so majhne, mogoče na polskem je ta povezava močnejša kot drugot, ampak eh, kot smo slišali od kolegice iz Baden-Württemberga, je prekrivanje eh, v Nemčiji samo 4 odstotno, na polskem mogoče 20, v povprečju pa 10 odstotkov. In moramo si zastaviti vprašanje, ali želimo začeti izvajati strožja pravila za državno pomoč po vsot vsega, za vse izdatke v okviru ESIF-a. Z vidika konkurenčnosti bi morali biti previdni in ta pravila bodo bolj omejujoča. Ali je to res dobra ideja, torej, da imamo enoten pravilnik za celotni ESIF? To bi pomenilo, da številni ukrepi v okviru ESIF-a ne bi bili več možni. Čeprav se zdaj opažajo tudi nevarnosti za enotni trg. Mislim, da je pomembno to poudariti. Glede na to, kako je oblikovana pogodba, eh, ne moremo vsega v celoti harmonizirati in zato bomo imeli eh, vedno dvojna pravila. Potem ste rekli, da bi morali uporabljati enotne definicije in pa eh, primerljive zahteve glede proporcionalnosti. Tukaj smo, po mojem mnenju, v zadnjih letih naredili bistven napredek. Uvanje takih eh, ponostavitev, mogoče eh, poenostavljena stroškovna možnost, mogoče bi tukaj lahko naredili še več, ampak eh, veliko je že bilo doseženega. Imamo tudi primere, ki pa so redki, ko še vedno prihaja do upozoril in obvestil, nimam točnih številk pred sabo. Presenečen bi bil, če bi imeli pri DG komp eh, več kot 5 do 10 eh, notifikacij na leto. Eh, tudi roko bi dal v ogen za to. Včasih se zgodi, da pride do kakšnega opozorila, ampak zelo redko. In v določenih primerih smo res naleteli na hude skrbi v zvezi z konkurenčnostjo. E, eh, naprimer, nadgraditev e, industrijske upreme, da se zadosti standardom unije. E, v tem primeru. Da, ampak sicer pa tega ne dovolimo, ne dovolimo državne pomoči, Eh, zato ker morajo vsi operateri na notranjem trgu sami plačati za takšne nadgradnje. Mm, če smo v določenih primerjih to dopustili, je šlo za vidik konkurenčnosti, ki je bil tukaj kršen. Eh, včasih obstajajo tudi zelo veliki problemi. Eh, Naprimer, imeli smo tudi opozorila o avtocestah, ki so um, um, uh, podvržene koncesijam. Če imamo imetnika koncesije in je um, aktivnih na trgu bolj malo takih uh, družb, potem obstaja potencial, da bo prišlo do pretiranih kompenzacij, če ni uh, notifikacije. Tukaj ne govorimo o petih ali desetih milijonih evrov, ampak o na desetinah, celo na stotinah eh, milijonov evrov in to vpliva bistveno na konkurenčnost in konkurenco in vpliva tudi na finance držav članic, če države članice uh, izplačajo pretirana nadomestila. Vse skupaj se tudi uh, tesno spremlja. Države nas včasih prosijo za preiskavo določenih problemov in eh, če te stvari potem dolgo trajajo, je to iz dobrega razloga. Vsaka država članica ima nek center eh, oziroma koordinacijsko točko za državno pomoč. Ta točka eh, ima potem stike z nami, izmenjujemo se informacije in znanje in mislim, da bi lahko. Eh, bilo koristno, če bi o določenih stvarih govorili z njimi. Eh, Naprimer, ko gre za um, zaščito lokalnih interesov, investicij, potem narava, potem um, delitev stroškov za infrastrukturo, razlika med javnimi in zasebnimi naložbami in tako naprej. Kolegice so podale zelo podrobne predstavitve, ampak dobro bi bilo, če bi se eh, tudi osebno sestali, eh, če bi se eh, državni organi obrnili na nas. Mislim, da se tudi DG Kump in Regio strinjata in ne želim vam dati vtisa, da vam ne želimo prisluhniti, da se branimo ali izgovarjamo. Res bi rad razumel, kaj se dogaja po državah članicah. Hvala. Hvala, boste kratki. Eh, kar izvolite. Uh, no, rad bi samo povedal to, kar je že bilo izpostavljeno, da se res trudimo za ponostavljeno stroškovno možnost eh, v vseh temeljnih eh, zakonodajnih aktih, ki jih je komisija predlagala v zadnjem času, je tu. To izpostavljeno, še posebej od uh, maja naprej. Potem uh, stroški za revizije in ocene. Um, mi se zanašamo na ocene in revizije, ki so že bile eh, narejene. Torej, to so tista področja, ki jih res izvajamo v novi temeljni zakonodaji. Hvala za te odgovore, hvala tudi za povabilo predstavnikom držav članic. Prepričan sem, da bodo kolegice se odzvale na to. Zdaj pa poročevalka, izvolite. Sí, bueno, pues en primer lugar agradecerles enormemente toda la... Hvala. Najprej bi se zahvalila za vse informacije čeprav se mogoče zdi, da gre za dve različni stališči, pa se ti stališči tudi uh, dopolnjujeta. To, kar ste vi povedali, je pogosto tudi uh, del naših ugotovitev ali ugotovitev računskega sodišča. Uh, kolegi iz komisije, iz DG regijo in drugih direktoratov uh, to obravnavajo. Mi imamo tudi dostop do tega in uh, si vse čas prizadevamo za stike eh, s komisijo, predvsem z DG Komp in DG Budž. Radi bi izboljšali eh, situacijo, tako da bi eh, bilo vse skupaj čim bolj koristno za upravičence. Evropski proračun postaja vse bolj kompleksen, ehm, zato ker to zahtevajo politike, je pa tudi nadzor vedno bolj kompleksen. In upravljanje eh, s to pomočjo eh, tudi postaja kompleksno. Tako da tukaj nas eh, skrbi, kako zagotoviti dodano vrednost vrednosti, Eh, vsej pomoči, neposredni pomoči in pa tudi politikam za izjeme ter državni pomoči. Moramo zagotoviti, da, bo, da bodo državljani na to gledali v pozitivni luči. In to je stališče, ki ga tukaj zagovarjamo. Finančno uredbo želimo čim bolj poenostaviti. In ko bomo ko razpravljamo o tem v okviru proračuna ali pa razrešnic, si vedno prizadevamo za poenostavitve. Mislim, da je vse močnejši vtis, da je evropski proračun vedno bolj eh, kompleksen, da je tudi dodana vrednost zelo kompleksna, da jo je težko prepoznati. In zato se pogosto iščejo tudi druge alternative in uh, skrbelo nas je, da ni vzpostavljene dovolj uh, komplementarnosti. Hvala za vse, kar ste povedali. S predstavniki komisije bomo še govorili o tem. Oni so nam predstavili že vrsto ukrepov, ki jih bomo mi še podrobno proučili, da bomo videli, na kakšen način zagotoviti rešitve za probleme, ki ste jih izpostavili imamo dva različna cilja, kot ste rekli, in treba bi bilo pogledati, kako lahko ta dva različna cilja dobita neko uh, različno definicijo, um, torej definicijo, ki, uh, oziroma dve definiciji, ki pa si ne bosta nasprotovali. Najlepša hvala za vse informacije. Mi bomo nadaljevali razpravo s komisijo in bomo eh, zahtevali, da vam tudi zagotovi odgovore na vaše vprašanja in skrbi. Hvala. Um, at, at stage, um, say... Hvala. Eh, no, eh, tisti, ki ste pozorno pogledali, ste ugotovili, da jaz nisem gospa Gresle. Danes jo nadomeščam moram pa ob petih oditi, oziroma ob petih moram že biti v drugem odboru, tako da bom eh, predsedovanje zdaj predal gospe Ajali Sender. Ona bo zdaj v eni osebi tako poročevalka kot predsedujoča. Hvala, Derek. Bom zdaj jaz eh, nadaljevala in govorila bom kar špansko. Hvala. In če ne želi še kdo besede, bomo šli kar naprej. In sicer na naslednjo predstavitev, ki bo govorila o tem, kako povečati ozaveščenost in kako izboljšati skladnost med državno pomočjo in pa evropskim financiranjem. gospod Brokop eh, nam bo spregovoril. Eh, on prihaja iz Evropskega računskega sodišča. Gospod Brokop, izvolite. Gospe in gospodje, hvala, da ste me povabili na to vašo javno predstavitev v državni pomoči. Rad bi tudi povedal, da boste najbrž. Eh, Eh, zadovoljni s tem, da uh, si bo moja predstavitev ogledala predvsem uh, določena poročila iz leta 2017 in pa to, kako povečati skladnost. Obravnaval pa bom tudi letna poročila iz let 2015 in 2016. Mi smo obravnavali obdobje od 2010 do 2014, našli smo 50 primerov neskladnosti s pravili državne pomoči. 16 primerov je imelo finančne učinke. Eh, šlo je za 13,5 eh, odstotkov eh, povprečne letne ocenjene stopne napak. projekti iz ESF eh, pogosto spadajo pod pravilo de minimis, eh, eh, tako da tukaj ni toliko kršitev kot pri drugih skladih. Imamo štiri kategorije primerov neskladnosti. Najbolj, najbolj zanimivi so tisti, kjer je intenzivnost pomoči bila visoka, deset uh, jih ima finančne učinke, eden pa ne. Ogledali smo si tudi eh, primere neskladnosti in jih analizirali. Skušali smo ugotoviti, kaj je naredila komisija in kaj so naredile države članice. Komisija, tako DG regijo kot uh, Kumpst našla veliko problematičnih schem eh, pomoči, ampak države članice se tudi niso dovolj osredotočale na skladnost eh, državne pomoči. Eh, mi smo želeli, da se tudi nekaj naučimo iz lekcij iz preteklosti, da se poučimo v vzrokih in vzrokih. Ugotovili smo, da je DG Regio postavil določene korekcije, eh, pri DG Komp pa ni bilo pridobitve sredstev nazaj. Eh, in ugotovili smo tudi eh, za obdobje od 2014 do 2020, da je eksante pogojevanje bilo ocenjeno kot pozitivno. Ne vem bilo pa je tudi eh, precej problemov in to eh, ni v skladu z oceno, kot je bila objavljena. Še ena pomembna tema, postobitev uredbe GBR. Eh, tukaj imamo oceno minimalnega učinka iz leta 2014. Na prosojnici se to vidi, ne vem, če vidite na ekranu. Uh, ukrepi uh, pod uh, GBR so se povečali z 60 na 75 odstotkov. Pokriti naj bi bili dve tretjini, a zdaj pa smo pri 74 odstotkih odstotkih pomembna sprememba je bila uh, razširitev uh, obsega. Mi menimo, da je to zelo pomembno tudi v povezavi z uh, odkritjem primerov neskladnosti. Posebno poročilo je pokrivalo obdobje od 2010 do 2014. Iz letnih poročil za leto 2015 smo tudi potem potegnili določene zaključke in tukaj imamo tri uh, ugotovitve. Še vedno obstajajo primeri neskladnosti, ampak uh, vse manj je takih s finančnimi učinki. Razlog za zmanjšanje napak s finančnim učinkom je povezan tako z uredbo GBR iz leta 2014, ki je imela eh, določene učinke in pa tudi s pričakovanji povezanimi s to uredbo. Našli smo sedem eh, primerov leta 2015, leta 2016 pa je bilo ugotovljenih eh, 11 takih primerov, od katerih pa nobeden ni imel finančnih učinkov. Skušali smo tudi najti primere dobrih praks. Eh, ena je bila povezana z splošnim postopkom, z schemami državne pomoči. Ta primer prihaja z Danske. Eh, gre pa za uh, vse zakonodajne predloge. Um tej fazi. Drugi dober primer pa prihaja z Portugalske. Tukaj pa je šlo za eh, izbrane določbe v okviru pravila de minimis. Vse, vsi organi eh, so po naših podatkih ugotovili eh, te zadeve, zdi se jim da je situacija precej kompleksna, od 90 do 100 odstotkov jih je trdilo, da bi e, lahko imeli korist od e, dodatnih e, tečajev, usposabljanj, študij in tako naprej. Mm, potrebovali bi torej več strokovnega znanja tudi, tudi znotraj nacionalnih organov. Vzpostavljen je bil akcijski načrt v sodelovanju med DG Regijo in DG Komp. E, ta je bil tudi posodobljen, kot smo slišali od kolegov z komisije, e, zadnji pokriva obdobje od leta 2018 do 2022. Mi smo v našem posebnem poročilu tudi priporočili, naj komisija prijavi napake in nepravilnosti. um, tukaj imamo sistema IMS in MAPR, ki omogočata um, bolj celovito analizo vzrokov in tako naprej. Komisija bi tudi morala zagotoviti, da bodo preverbe primerne, morala bi zagotoviti dodatno vodenje in usmerjanje držav članic in jih spodbujati, da vzpostavijo registr pomoči de minimis. S tem pa tudi končujem našo predstavitev. Najlepša hvala za pozornost. Sí, pues muchísimas gracias, señor Brokop. Ha sido. Hvala. Gospod Brokop. Eh, eh, omenili ste to, kar se je že omenjalo tudi prej v razpravi in vem, da je računsko sodišče izvedlo določene novosti, vzelo na znanje tudi predloge komisije in uh, vse skupaj gre v isto smer. Zdaj pa besedo dajem gospodu Lojku Wagnerju, ki prihaja iz uh, Evropskega sodišča, da nam pove, kakšni so postopki uh, na obeh področjih, torej državna pomoč in pa evropsko financiranje. Gospa Fernandez še želi besedo. Izvolite. Izvolite. Hvala lepo. Samo nekaj v zvezi z sklepi računskega sodišča. Priporočila GD regijo so izvedena in sicer v okviru opcijskega načrta smo zagotavljali usmerjanja in usposabljanje za države članice, Prav tako smo pripravili tipologijo napak, tam so zabeležene naše ugotovitve v urodju MAPR. Prav tako imamo podrobne statistične podatke o napakah, ki jih najdejo nadzorni organi in revizijskim organom pomagamo tudi tako, da jim pošiljamo svoje sezname in jih spodbujamo, da uporabljajo enake sezname. Hvala lepa. Muchísimas gracias. Sí. Najlepša hvala. Sama sem bila pripričana, da je že prišlo do izboljšav pri rokih, ko gre za poročila računskega sodišča. Želi še kdo besedo? Ne, v tem primeru pa bom besedo dala našemu zadnjemu govorcu, ki prihaja iz Evropskega sodišča. Govoril bo o postopkih. Ko določene zadeve pridejo na Evropsko sodišče. Gospod Wagner, izvolite. Merci, madame la madame le rapporteur, mesdames et messieurs les députés. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Eh, gospa poročevalka, gospe in gospodje poslanci, zahvaljujem se vam za eh, povabilo na današnjo predstavitev na temo državne pomoči in financiranja Evropske unije. Gre eh, za temo, ki ima tako gospodarske, finančne, kakor tudi politične in pravne posledice. Statistike kažejo, da je prišlo do številnih obravnav državne pomoči pred sodišči Evropske unije in sicer od leta 2010 naprej eh, je bilo obravnavanih in zaključenih več primerov kot v obdobju 1954 do 2009. Vendar pa so statistike manj številčne za področje strukturnih skladov z izjemo kmetijstva tukaj ne gre zgolj za uh, državno pomoč, ampak tudi za sredstva iz strukturnih skladov. Situacija je razmeroma izjemna. Poleg tega je eh, zanimivo eh, tudi, da je preklic uh, sredstev iz strukturnih skladov vodil v pridobitev državne pomoči in eh, ta državna pomoč je bila označena za nepovratno. Zato je prišlo do številnih eh, obravnav eh, pred evropskimi sodišči. Le malo pa je bilo govora o povezavi med pravili za zagotavljanje državne pomoči in pa zagotavljanje kohezijske in pa, uh, kohezijskih in pa strukturnih uh, sredstev. Eh, recimo, poznani primer iz 3. maja 2018, to je nedavn primer EUIPO proti European Dynamics Luxemburg, In uh, takrat uh, vse stranke nismo mogli podati svojega mnenja. Tukaj je potrebno upoštevati pravila za zagotavljanje državne pomoči, za zagotavljanje kmetijske pomoči in eh, pa pravila iz različnih evropskih skladov. Potrebno je zagotoviti ravnotežje med pravnim nadzorom, Eh, in pa eh, spoštovanjem zakonodaje. Danes eh, se ukvarjamo predvsem z državno pomočjo in pa evropskimi sredstvi. In zaradi tega bom skušal to jasno predstaviti, kar zadeva državno pomoč. Tukaj je potrebno upoštevati člen 107 evropskih sredstv. In uh, sodišče meni, da je tukaj potreben popoln nadzor, kar pa zadeva skladnost ali pa neskladnost določenega ukrepa zagotavljanja pomoči, je sodišče mnenje, da je to v izključni pristojnosti Evropske komisije. Kot eh, kaže primer z dne 27. februarja 2014, gre za primer Akamfora. Sodišče je odločilo, da ni pristojno za rešitev tega primera. Šlo je za skladnost državne pomoči. Potem pa izjeme eh, pri členu 107, eh, tretjem odstavku. Tukaj je potrebno spoštovati pogodbo o delovanju Evropske unije. In uh, komisija ima tudi v tem primeru uh, velik eh, nadzor. Kot kaže odločitev sodišča je 17. septembra 1980. Kaj pa kohezijska in socialna politika? Evropska komisija ima tudi tu pravne pristojnosti. Na zadnje se je to pokazalo 1. marca 2018, Poljska proti komisiji. Uh, sodniki ne morejo odločati o financiranju Evropske unije. Sedaj pa eh, k tolmačenju člina 107 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Tukaj gre za primer Norddeutsche Svi und Fleischkontor in za sodbo iz leta 1982. Eh, sodišče se je odločilo, da je potrebno upoštevati zakonodajo Evropske unije, ko gre eh, za eh, razdelitev zamrznjene govedine znotraj nemške države. In odločeno je bilo, da državna sredstva da za eh, ta projekt niso potrebna državna sredstva, ampak eh, sredstva Evropske unije. Potem je sledil primer leta 1993 sloma Neptu in Kirzamer Hak. Sodišče eh, je odločilo, da je potrebna državna pomoč, eh, torej tukaj gre za odločitev, ali naj bi šlo za državno pomoč ali pa za sredstva države, ki jih ta pridobi tudi iz eh, skladov Evropske unije. Pred nedavnim, 9. novembra 2017, eh, je bil obravnavan primer komisija proti TV2 v Danmark, In eh, sodišče se je odločilo, eh, da eh, je v nadzor sredstev, državnih sredstev potrebno zajeti tudi sredstva, ki se zagotavljajo preko posrednikov. Tudi, če ti nimajo neposrednega ali stalnega dostopa do državnih sredstev. Včasih gre za prestrogo tolmačenje državne pomoči z strani sodišč, potem pa e, strukturni sklad in pa državna pomoč. Na hitro bom spregovoril o določilih za zagotavljanje državne pomoči in pa e, o skupni kmetijski politiki. 42. člen pogodbe o delovanju Evropske unije določa pravila eh, v zvezi z konkurenco, ki pa ne veljajo za proizvodnjo in pa prodajo kmetijskih proizvodov. Je to določil Evropski parlament oziroma ko sta to določila Evropski parlament in pa eh, svet. To eh, je bila tudi eh, tema eh, sodbe z 2. decembra 2010 Holland Malt proti komisiji. Tukaj gre za zagotavljanje pomoči v primeru normalne situacije na trgu sodišče je dejalo, da je potrebno upoštevati eh, prednosti eh, te državne pomoči za eh, regijo, v kateri so bila izvedena ulaganja. Sodišče je upozorilo na prednostno ulogo skupne kmetijske politike in sicer v primerjavi z politiko na področju konkurence. Eh, torej je potrebno državno pomoč za to področje obravnavati v skladu z eh, cilji skupne kmetijske politike. Tukaj gre za zagotavljanje pomoči in pa za ulaganje za tiste proizvode, eh, ki jih ni mogoče normalno tržiti. Vendar pa je sodišče odločilo, da lahko eh, komisija eh, poda izjavo o neskladnosti državne pomoči, kadar gre za zagotavljanje državne pomoči z namenem spodbujanja proizvodnje. Sedaj pa k državni pomoči in pa gospodarski in pa socialni kohoziji. Tukaj gre za povezavo med eh, državno pomočjo in pa gospodarsko in pa socialno kohezijo na splošno. Potrebno je poskrbeti za čim večjo poenostavitev. Kajti uredba o strukturnih skladih sega v leto 1999. Naj omenim sodbo iz leta 28 z leta 2008 in sicer z 28. novembra gre za hotel eh, Čiprijani eh, proti komisiji. Eh, sodišče se je odločilo, da eh, sta gospodarska kohezija in socialna kohezija dve ločeni politiki. In eh, čeprav je sklad, enoten sklad za področje gospodarske in pa socialne politike, je potrebno ustrezno razlikovati pri zagotavljanju sredstev iz strukturnih skladov. Obe politiki se dopolnjujeta eh, pri zagotavljanju regionalne pomoči, eh, vendar pa eh, ni nobene hierarhije v ciljih obeh politik. Evropska komisija se ni odločila, da bi bilo potrebno pravila na področju kohezijske in eh, politike, kohezijske, gospodarske kohezije in pa socialne politike potrebno eh, obravnavati blažje kot eh, pravila na področju politike konkurence. Vendar pa je sprejela specifična določila za to področje. Tukaj gre za odločitev z 9. junija 2011 komitato Venecije vole vivere proti komisiji sodišče eh, ni eh, podalo mnenja o eh, natančni vsebini te odločitve. Naj navedem še primer z dne 24. novembra 2015, 2005, Italija proti komisiji. gre za zadevo, ki se nanaša na uredbo o strukturnih skladov in sicer eh, gre za eh, dodeljena sredstva v eh, primerjavi z državno pomočjo na voljo ni bilo dokazov, eh, ki bi eh, zagotovili, eh, da gre dejansko za financiranje v skladu z cilji strukturnega sklada. Italijanska republika meni oziroma je menila, da nobena iz med uredb ne omogoča dejanskega nadzora nad eh, prejemniki pomoči. Eh, sodišče je odločilo v korist Italije. Sodišče je poudarilo, da je njegova naloga, da zagotovi dobro upravljanje finančnih sredstev. Sredstva se morajo uporabljati v skladu z zastavljimi cilji. Če povzamemo, je sodišče ugotovilo, da lahko eh, komisija eh, odloča v primeru eh, posrednikov in pa dodelitve sredstev, ne pa tudi v primeru prejemnikov pomoči toliko. Torej, na kratko, kaj ti zmanjkuje mi časa. Gre še za odločitev iz 12. Eh, decembra 2007 Italija proti komisiji. Gre za podoben primer in sicer za eh, spremembo eh, zakona in za skladnost med državno pomočjo in pa sredstvi tveganega kapitala. Italija je to kritizirala, vendar pa se sodišče z njo ni strinjala kajti na osnovi argumentov Evropske komisije so ugotovili, da gre za drugačen primer, ki potrebuje tudi drugačno obravnavo. Kajti v primeru tveganega kapitala eh, je eh, šlo za drug tip posrednika. Naj zaključim in na kratko omenim še nedavni primer. In sicer gre za primer Nerea iz 6. julija 2017. Ta primer je zanimiv glede na eh, temo današnjega dne. Kot eh, v prejšnjih primerjih je bil primer eh, predan sodišču, Eh, šlo je za zakonodajo iz leta 2008 eh, in eh, sodišče se je osredotočilo zgolj na dve vprašanji povezani z to zakonodajo, ni pa obravnavalo drugih vprašanj. Hvala lepa. Hvala. Upam, da smo razumeli vsaj en del tega, kar ste povedali. Želi kdo besedo, kdo strani komisije ali kdo od prisotnih? se želi kdo odzvati na povedano? No, če nimamo več vprašanj, bi se vsem prisrčno zahvalila. Pregledali bomo še enkrat vse predstavitve, jih proučili. da se bomo bolje pripravili na nove razprave na tem področju in pa na novi proračun za obdobje po letu 2020. Delali smo že veliko na področju držav članic, ki prejemajo pomoč in pomoč prejemnikov na splošno, na kakšen način se nudi neposredna pomoč, potem kakšna so pravila, kakšne so uredbe, ki tukaj želijo vzpostaviti področje uporabe, ki bo pravično za vse socioekonomske akterje. To je bil tudi naš današnji cilj, da na tej javni predstavitvi predstavimo različne vidike, nekateri so že bili izboljšani, potem smo dodali tudi vprašanje uporabnikov in administracij oziroma državnih uprav, ki se eh, soočajo z določenimi problemi. slišali pa smo tudi primere eh, z obeh sodišč, računskega sodišča in Evropskega sodišča. Predstavljeni so nam bili tudi konkretni primeri uporabnikov in pa um, sama komplementarnost eh, različnih oblik pomoči. mogoče bomo s pomočjo vseh teh primerov lahko eh, izboljšali situacijo in eh, zagotovili tudi ustrezen evropski proračun glede na vse ambicije. Zahvaljujem se vam, eh, vsem predstavnikom komisije, ostali bomo v stikih. Določene vidike moramo še preštudirati, da bomo videli, kako jih uporabiti in uskladiti. Eh, vemo, da imamo različne politike z različnimi cilji, ampak končni cilj pa je v vsakem primeru to, da dosežemo eh, to, da bodo evropske in ekonomske in socialne politike v Evropi učinkovite. želimo tudi izboljšati pogoje, eh, ki morajo biti čim bolj transparentni, enaki za vse in eh, čim bolj pošteni. Najlepša hvala. Zapisali smo si vaše pripombe in veseli me, da smo imeli priložnost se pogovoriti o določenih eh, dvomih, o določenih vprašanjih, ki še obstajajo. moramo tudi poskrbeti, da bo nadzor proračuna čim bolj ustrezen in učinkovit. Najlepša hvala, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Sí. Pues pasamos entonces al punto siguiente. Gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer eh, je to posebno poročilo eh, računskega sodišča. Gre pa za centre odličnosti v Evropski uniji v povezavi z kemičnimi, radiološkimi, biološkimi in jedrskimi eh, centri, torej, kjer eh, računsko sodišče pravi, da potrebujemo več napredka. Gospa Jakobsen je prisotna z računskega sodišča, izvolite besedo. Thank you, chair. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospe in gospodje. Hvala lepa za to priložnost, da vam lahko predstavim posebno poročilo o kemičnih, bioloških, radioloških in jegdrskih tveganjih ter o centrih odličnosti EU v zvezu s tem. Pobuda za centre odličnosti je glavna schema za to, da se urejajo kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje znotraj EU in zunaj. Ta tveganja so velika tveganja za zdravje, okolje in gospodarstvo. Pobudo upravlja GD Devko v obdobju 2009 do 2013 je za pobudo bilo namenjenih 109 milijonov evrov, za obdobje 2014 do 2020 pa 130 milijonov evrov. Glavni cilj te pobude je, da bi okrepili zmogljivosti tistih organov, ki so odgovorni za reševanje grožen CBRN, torej kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih grožen. Prav tako pa je namenjena spodbujanju sodelovanja med regionalnimi in nacionalnimi organi. Naš cilj je bil dvojen. Prvič spremljali smo ukrepe, ki sta jih sprejela ESZD in komisija glede izvajanja priporočil iz našega prejšnjega posebnega poročila iz leta 2014 v zvezi z zasnovo pobude. In drugič, ocenjevali smo, ali je pobuda prispevala k temu v občutni meri, da bi zmanjšali kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje iz okolice EU oziroma izven EU kakšne so bila vprašanja. Vprašanje je bilo, ali sta komisija in e SSD sprejeli ustrezen pristop glede blaženja tveganja, ali je pobuda bila ustrezno razvita v partnerskih državah in ali so bili vzpostavljeni ustrezni sistemi spremljanja in ocenjevanja, zato da se ugotovijo in poročajo rezultati njihovega dela. Pobuda je prispevala k blaženju ali manjšanju grožen CBRN, ampak veliko izzivov ostaja. Komisija in SSD sta v celoti izvedla tri od šestih priporočil v našem prejšnjem posebnem poročilu, delno pa so izvedli dve priporočili. Vendar priporočilo, da bi združili financiranje EU na področjih, ki so najbolj relevantna za varnost, še ni bilo izvedeno. Prav tako smo ugotovili, da bi bilo dobro, če bi razvili ustrezen pristop za obravnavanje tveganja. Tega zaenkrat še ni. Komisija partnerskim državam zagotavlja orodja in metodologijo za to, da ocenijo svoje potrebe in da razvijajo akcijske načrte za zmanjševanje grožen CBRN. Vendar razvoj ciljev in prioritizacija nista ustrezno razvita in komisija se ne more dovolj hitro odzivati na vse zahteve partnerskih držav po pomoči. Pobuda spodbuja kulturo varnosti in sodelovanja, prav tako so bile v večini partnerskih držav oblikovane nacionalne skupine in projekti so v veliki meri dosegli cilje in deležniki so zelo cenili projekte krepitve zmogljivosti. Vendar regionalno sodelovanje še vedno ni tako dobro, kot bi lahko bi bilo. Sodelovanje delegacije EU se je izboljšalo od prejšnje revizije, ampak delegacije niso dovolj aktivne pri spodbujanju pobude in pri mobilizaciji politične volje. Interakcija med generalnimi direktorati komisije in skupnostjo donatorjev, ni dovolj dobra, prav tako ni jasnih ciljev, relevantnih kazalnikov in ustreznega zbiranja podatkov, zato je težko oceniti rezultate in učinke pobude. Kakšna so naša priporočila? Če želimo bolj okrepiti to pobudo, priporočamo, da SSD in komisija data prednost dejavnostim na osnovi sistematičnega ocenjevanja tveganja, okrepiti morata regionalno razsežnost pobude, dodatno je treba okrepiti vlogo delegacij EU v tej pobudi, prav tako je treba ugotoviti, kakšne so morebitne sinergije in drugi viri razpoložljivih finančnih sredstev. Izboljšati je treba prepoznavnost dejavnosti in komuniciranje rezultatov, prav tako je treba pripraviti spletni portal za to, da bo omogočen preprost dostop do vseh dejavnosti te pobude. E SZD in komisija sta sprejela vseh šest priporočil in zahvaljujemo se jim za konstruktivno sodelovanje pri tej reviziji. Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala, gospa Jakobsen. V imenu moje skupine moramo pravičiti gospoda Balčitisa eh, zaradi drugih obveznosti. Opravičuje se vam, ker ne more biti prisoten na tem sestanku. On je tudi poročevalec za to temo. Eh, moram vam prenesti njegovo eh, mnenje. In sicer najprej gospod Balčitis priznava in se zahvaljuje za tako celovito poročilo računskega sodišča. Um, s tem poročilom smo dobili tudi zelo širok pregled nad dejavnostmi teh centrov uh, in pa nad tveganji, ki jih predstavljajo. Strinja se z vašimi priporočili, seveda tudi z ugotovitvami sodišča, želi pa dodati še dva komentarja. In sicer pomembna se mu zdi potreba potem, da se okrepi regionalna razsežnost pobude, tako kot eh, v svojih priporočilih piše tudi računsko sodišče, gre za priporočilo številka dve. Pomembno se mu zdi, da eh, zagotovimo regionalno sodelovanje, ker se na ta način lahko eh, opredelijo skupni izzivi in na ta način lahko zagotovimo tudi bolj učinkovit regionalen odziv. Treba pa bi bilo tudi ukrepiti vlogo pobude v Evropski uniji in sicer doseči večjo um, uh, celovitost in povezanost uh, med uh, različnimi prioritetami Evropske unije in politikami, ki se izvajajo v EU in pa pri druženih državah. Torej, gospod Balčiti se strinja, da centri za boj proti tveganjem CBRN, torej ti centri bi morali biti vključeni v dialog o varnosti in tudi v političen dialog, zato, da se izboljša eh, sodelovanje in pa eh, njihovo delo in prizadevanje proti tem nevarnostim. Komisija je tukaj podala določena pojasnila, predvsem v povezavi s težavami, ki so ko gre za regionalno povezovanje. Razumem, da je prišlo do razširitve na strani komisije. In zagotoviti moramo, da Eh, ne bo šlo samo za politiko vodeno z evropske strani, ampak da bodo to politiko tudi prevzeli organi v eh, državah članicah Evropske unije in pa v pridruženih oziroma sosedskih državah, tako da bo eh, njihovo zavedanje teh tvegan vse boljše in da bo potekalo tudi dobro sodelovanje med državami vsemi temi centri. Sama se ukvarjam z Magrebom, tako da poznam Severno Afriko. In moram povedati, da situacija ni enostavna, da je tudi dialog z vladami teh držav težaven. In gospa Jakob, sem na koncu bi vas rada vprašala še nekaj. Ali je tudi vašo pozornost pritegnila informacija, eh, namreč da od 2015 do 2017, da se je osebje eh, pri tej pobudi zmanjšalo za 50 odstotkov. Eh, pobuda, ki je tako pomembna. Eh, je izgubila toliko osebja. To se meni zdi neverjetno, ali ste takšne elemente tudi upoštevali pri pripravi svojih priporočil. Nam lahko to poveste, tako da bomo lahko to upoštevali tudi pri pripravi razrešnice za leto 2017. V prihodnjih letih bo sodelovanje s temi državami eh, še zelo pomembno, tako da me, eh, mi prosim, odgovorite na to vprašanje. Hvala. Gospa Jakobsen, še nekaj, oprostite. Besedo bom najprej dala predstavniku komisije, gospodu Ediju Majerju. Ste tukaj, gospod, izvolite. Eh, gospod prihaja iz DG Devko uh, in je vodja enote za jedrsko varnost. Hvala. You, hvala, predsedujoča. Hvala, da ste me povabili. Povedati želim, da smo v času študije z računskim sodiščem zelo dobro sodelovali. Užitek mi je bilo sodelovati z njimi in to je bilo tudi koristno. To je pobuda, ki se je začela leta 2011 iz nič. Takrat je bila to samo zamisel, zdaj pa je to pravi uspeh. 60 držav v osmih regijah sodeluje, Pakistan, Afganistan in podobne države, ki so se pred kratkim pridružile, imajo zelo težavno varnostno stanje in skupaj zdaj govorijo o varnosti v tej regiji. Že samo zaradi tega bi Evropska unija morala biti ponosna na to. Nihče drug ni tega dosegal. Hvala sodišču za pomoč. In če se navežem na vaš zadnji komentar, res je, manj ljudi dela na tem, to večinoma vpliva na ljudi iz skupnega raziskovalnega centra, oni pripravljajo akcijske načrte v drugih državah in to je res upočasnilo napredek, zmanjšalo našo zmogljivost glede pripravljanja akcijskih načrtov, zato moramo načrtovanje varnosti nekoliko spraviti v red. Vse skupaj je kompleksna struktura, že od eh, začetka je bil cilj zastavljen ambiciozno, Najprej smo pokrivali naravne nesreče ter teroristična dejanja, pokrivamo kemično, biološko, radiološko in jedrsko grožnjo, pa tudi kibernetski kriminal in eksplozije bi lahko vključili v to. Projekt je torej širok, ampak to odraža grožnje, s katerimi se na svetu srečujemo vsak dan da med nami in sodiščem razpra teče razprava o tem, kako bi lahko izbrali vrste tvegan, ki jih zmanjšujemo. In prvič moramo upoštevati, da partnerske države odločajo o tem. To je del našega uspeha, mi državam ne nalagamo nič, države same govorijo o tem na nacionalni in regionalni ravni in ugotovijo, kako želijo sodelovati z nami to vedno ne odraža prve prednostne naloge, ki jo imamo v EU. In za Evropsko unijo je v smislu tveganja najbolj pomembna bližnja soseščina, to pomeni Gruzija, Bližnji vzhod in Sahel. Od tam prihaja kriminalno tveganje in tveganje za terorizem. ampak grožnje prihajajo tudi od drugot, kako so kmetje ugotovili. V zgodovini dobili smo naprimer ptičjo gripo od tam in to je povzročilo veliko izgubo za kmete. Torej, tveganje ni povezano samo z ljudmi, ampak to vpliva tudi na gospodarstvo. Zgodovinsko je to tudi povezano s tem, zakaj je Jugoshodna Azija bolj aktivna na področju biologije, biološkega orožja in tako naprej, in ne toliko na področju kemičnega tveganja. V Sahelu pa so bolj na področju radiologije, jedrskih tveganj in kemije. Naprimer, govorimo lahko o Siriji in o kemičnih orožjih v tem smislu. Zadevo je treba nekoliko strukturirati torej in mi pripravimo akcijske nacionalne načrte, zato da ocenimo tveganje. Nekaj časa smo potrebovali za to, ampak zdaj imamo na voljo orodje za ocenjevanje tveganja, zato da lahko država prioritizira svoje potrebe in svoje naložbe in to mnogo bolj sistematično. To je tudi odgovor vam in vašemu pomisleku, kajti tako bomo lažje merili učinek in rezultate svojega dela. Kakor sem dejal, zadeva je kompleksna, ampak dosegamo rezultate. Pred kratkim smo imeli tukaj predstavnike partnerskih držav, vseh 60 pa še nekaterih drugih, ki se želijo pridružiti tej pobudi. Tega sicer ne oglašujemo na veliko, zato ker imamo na voljo le omejene vire, tako v smislu osebe, kot tudi v smislu proračuna. Tudi proračun se je skrčil v zadnjih letih in zato, na primer, nismo odprli nobenega centra odličnosti v Latinski Ameriki, naprimer. čeprav se tudi tam pojavljajo tveganja za Unijo in juga Afrike se sploh še nismo dotaknili, okrog eh, Južnoafriške republike naprimer. Pacifik in tako naprej tudi tukaj nismo aktivni. Ne, želimo se torej pretirano širiti, ampak nekatere države bi vseeno želeli sprejeti, naprimer Egipt. Oni ne želijo sodelovati, vsaj zaenkrat ne. Kazahstan je še en primer države, ki bi jo želeli vključiti. To je pomembno za našo varnost in jih želimo vključiti, zaenkrat to še ni bilo mogoče. Predvsem iz regionalnih razlogov. In še nekaj. Nekateri projekti, ki jih izvajamo, bi morali biti regionalni, pa so bolj multinacionalni. Pojavlja se vtis, da bolj naslavljamo nacionalne pomisleke. Da, to sicer morda drži, ampak to moramo storiti, zato ker začenjamo s tako nizke ravni, da je regionalno sodelovanje preprosto nemogoče. Če želimo iti v to multinacionalno smer, lahko povem, da smo začeli lani izvajati novo vrsto podpore, ki je namenjena strokovnjakom na področju varnosti. V centrih za usposabljanje EU jih usposabljamo zato, da pridejo na ustrezen nivo strokovnega znanja. To je torej dodatno orodje, naprimer tudi v centre NATO jih povabimo, tam jih usposabljamo, civilna zaščita, policija, žandarmi, včasih tudi vojaško usposabljanje, tudi tukaj lahko govorimo o civilni zaščiti, mejna, straža, vse vrste dejavnosti, ki zagotavljajo varnost v državi. To pa zato, da jih bolje približamo regionalnim projektom. Sodišče nam je tukaj dalo dobro oceno, takšna je realnost in to je povezano tudi s tem, da so nekatere od teh držav revne politična volja, na tem delamo, zahvaljujoč eh, prizadevanjem generalnega sekretarja SSD. Ta varnostni dialog je zdaj bolj v ospredju, ne samo, ko govorimo z državami gostiteljicami, ampak tudi, ko govorimo z veleposlaništvi EU v tej regiji, zato da veleposlaništva vedo, kaj počnemo, kaj te dejansko uporabljamo njihove storitve, zato da izvajamo projekte. Preveč govorim, samo nekaj še omenim, potem bom končal. Partnerske države spodbujamo, da z lastnimi viri pomagajo drugim državam v regiji, naprimer v Severni Afriki, v Sahelu. Lahko rečemo, da je Alžirija bolj napredna kot mali, kar zadeva varnost, infrastrukturo in tako naprej. To pomeni, da poskušamo Alžirce spodbuditi, da bi usposabljali sosede, ne pa da vedno vse zagotavljamo mi. To ni vedno preprosto, ker ni vedno neutralno, da lokalci usposabljajo sosede. Včasih so pač potrebni ljudje EU zaradi neutralnosti. Naš trud je že obrodil sadove, kajti zdaj smo tako daleč, da lahko govorimo o teh zadevah. To ni vedno preprosto. V zalivu se zdaj pojavlja veliko vprašanje v okviru sveta za sodelovanje v zalivu. Odnosi med Katarjem in sosedi so se poslabšali, ampak vsi so v centru odličnosti. Prejšnji teden so sedeli v isti dvorani. Ne vem, ali bi lahko zdaj začeli izvajati skupne projekte, to je nekaj drugega, ampak za vso to statistiko in številkami obstajajo konkretni uspehi. In to kaže, da je Evropska unija aktivna. Tukaj bom končal, veliko elementov bi lahko še omenil. Hvala sodišču za poročilo, kar zadeva tveganje, o tem bi lahko še govorili, kako bi lahko merili tveganje, kako bi lahko to obravnavali, to je nekaj drugega, ampak eh, hvala za vaše komentarje in še naprej bomo izboljševali delo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Majer. Mislim, da bi, bi lahko povzeli besede gospe Jakobsenin računskega sodišča v smislu, eh, kdor se bolj širi, oziroma bolj ko se širiš, manjši učinek eh, prineseš. Eh, mogoče bi se morali osredotočiti res na bolj regionalno raven na posamezne občine, na regije. Gospa Jakobsen pa zdaj dobi besedo za zaključek te razprave. Izvolite. Uh, Hvala lepa. Hvala za komentarje v zvezi z upravljanjem tveganja. Čez štiri leta bomo pripravili še eno revizijo in veselim se že rezultatov dela komisije v zvezi s tem. Mislim, da je to dober povzetek poročila in pobude. Hvala. Najlepša hvala. Dobro, se bomo videli spet čez štiri leta. Gospod Majer, uh, eh, vi pa skušajte zagotoviti to, da bodo vse države udeležene in da bodo tudi zavezane konkretnim dosežkom v prihodnosti. Zdaj pa peta točka. Z nami je že poročevalec gospod Parnjo. Spet gre za posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, tokrat številka 15 skozi 2018. Gre pa za krepitev zmogljivosti notranjih varnostnih sil v Nigru in Maliju. Zdi se, da napredka ni dovolj, da se dogaja, ampak eh, ni zadosten. Oprostite, gospod Parnjo, najprej bom besedo dala predstavnici računskega sodišča, gospe Jakobsen, ki nam bo spet predstavila poročilo računskega sodišča. Potem pa boste Eh, dobili besedo še vi. You, hvala, predsedujoča, gospe in gospodje, hvala za priložnost, da vam predstavim posebno poročilo o krepitvi zmogljivosti notranjih varnostnih sil v Nigru in Maliju. To sta krhki državi v Zahodnji Afriki. Gre za mladi parlamentarni demokraciji z šibkimi gospodarstvi in javno upravo, ki se še razvija. Marca 2011 je Evropska unija sprejela strategijo za varnost in razvoj v Sahelu. To je temeljilo na premisi, da sta razvoj in varnost nekaj, kar gre z roko v roki in da je treba Sahel obravnavati regionalno. Evropska unija je pripravila skupne misije za varnost in obrambo, pa tudi druge pobude za to, da je okrepila svojo strategijo za Sahel. Misije v, v Nigru in Maliju so bile razvite za to, da bi poskusili rešiti grožnje za mm, ogrožene varnosti, s tem pa bi okrepili tudi varnost v Evropski uniji. Silam za zagotavljanje varnosti smo zagotovili usposabljanje, nasvete in opremo. Svet je potrdil 69 milijonov evrov za EUCAP Sahel Niger za leto 2012. 2014, za 2014 do 2017 pa 69 milijonov evrov. Cilj revizije je bil preučiti, kako so bile usposabljanje misije EUCAP Sahel kako so delovale in ali so bile uspešne pri krepitvi zmogljivosti sil, ki so odgovorne za notranjo varnost v teh dveh državah. Vprašanja so bila naslednja. Ali je ESZD načrtoval in izvedel ti dve misiji v skladu s pričakovanji in ali sta misiji okrepili zmogljivosti varnostnih sil v Nigru in Malijo? Kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da sta misiji prispevali k krepitvi zmogljivosti notranjih varnostnih sil, ampak da je bil napredek počasen, zato ker je bil kontekst zapleten in ker so bile uvedene operativne neučinkovitosti. Osebje, ki je sodelovalo v misiji, ni dobilo dovolj praktičnih nasvetov, prav tako ni bilo ustreznega usposabljanja pred začetkom misije. Prav tako ni bilo dovolj podpore in včasih so se uporabljali postopki, ki niso bili primerni za pogoje dela na terenu. Operativna učinkovitost je bila ogrožena zaradi dve letnih mandatov in letnih proračunov, kajti to ne spodbuja srednjeročnega ali dolgoročnega načrtovanja, prav tako je bilo veliko nezasedenih delovnih mest. Čeprav misije naj ne bi bile trajne, ni bilo strategije za izhod. Misije so sicer delale na tem, da bi bile dejavnosti trajnostne, ampak uspeha ni bilo. Razlog za to je bil predvsem pomankanje lasništva ali politične volje, delno pa tudi zaradi neustreznega spremljanja misij. Po našem mnenju so bili kazalniki uspešnosti slabo zastavljeni in po misiji ni bila izvedena ustrezna ocena uspešnosti. Misije so imele pomembno vlogo pri krepitvi zmogljivosti sil za zagotavljanje notranjega miru v Nigru in Maliju, vendar Doseganje ciljev je bilo počasno in omejeno. V poročilu priporočamo, da SSD in komisija storita naslednje. Sprejeti morajo ukrepe za izboljšanje operativne učinkovitosti misij, prav tako morajo izboljšati zasedenost razpoložljivih delovnih mest v okviru teh misij, zastaviti morajo ustrezne mandate in proračune za izvajanje operacij in zagotoviti morajo izhodno strategijo. Prav tako je treba več pozornosti nameniti trajnosti, izboljšati pa je treba kazalnike, spremljanje in ocenjevanje. E SSD in komisija sta sprejeli vseh pet priporočil in zato se jim želim zahvaliti. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospa Jakobsen. Zdaj pa res besedo dobi uh, gospod Parnjuki, poročevalec, izvolite. Aromir. Gospa predsedujoča, najprej bi se rad zahvalil gospe Jakobsen za zelo natančno predstavitev eh, posebnega poročila Evropskega računskega sodišča o financiranju varnosti v Nigru in Maliju. Kot se spomnite, gospa Jakobsen, ta, oziroma kot veste, gospa Jakobsen, se ta regija sedaj bolj kot dekoli prej srečuje z velikimi izzivi. Gre za izjemno revščino, eh, za eh, krize zaradi lakote, veliko je oboroženih konfliktov, veliko je tudi kriminala in trguje se z ljudmi in pa z migranti. Varnost v regiji Sahela je ključnega pomena za eh, dober razvoj Zahodne Afrike. In zaradi tega je zelo pomembno, da ugotovimo, ali so dejavnosti Evropske unije v Malju in pa Nigru učinkovite. Leta 2012 in 2014 eh, so potekale eh, misije EU v Malju in pa eh, Nigru in sicer 69 eh, milijonov eh, smo v obdobju 2014 do 2017 namenili za Niger in 66 eh, za Mali. Ali je to omogočalo ukrepiti varnostne sile in s tem na notranjo varnost v tej regiji? Odgovor je da. Varnost je bila močno okrepljena zahvaljujoč podpori Evropske unije vendar pa moramo z prizadevanji nadaljevati. Naše dejavnosti na terenu morajo biti bolj učinkovite in bolje prilagojene dejanski situaciji zaradi eh, premale operativne učinkovitosti eh, obe misiji eh, nista bili tako uspešni, kot bi lahko bili. 18 mesecev je bilo potrebno, preden je EU kap Niger postala pravno utemeljena misija, torej da je pridobila status pravne osebe. Zaradi tega tudi ni bilo mogoče zagotoviti vseh sredstev, ki so ji bila namenjena. Ogrožena je bila tudi varnost zaposlenih, ki so morali eh, delati in živeti v hotelu šest mesecev, ne da bi bili zagotovljeni kakršnikoli posebni varnostni ukrepi. Poleg tega zaposleni tudi niso dobili eh, predhodnega eh, oziroma jim ni bilo zagotovljeno predhodno izobraževanje in eh, zaradi eh, pomankanja informacij je prišlo do zamud pri izvajanju posameznih operacij znotraj te misije. Poročilo računskega sodišča govori tudi o težavah z zapolnitvijo prostih delovnih mest eh, v teh dveh misijah. 72 eh, odstotkov je zasedanih delovnih mest v Nigru in 77 odstotkov v Maliju. In eh, to eh, pomankanje delovne sile seveda tudi onemogoča učinkovito delovanje. Storiti je potrebno troje. Eh, najprej eh, moramo predlagati eh, daljšo napotitev zaposlenih iz držav članic. Drugič moramo sodelovati z agencijami za pogodbene delavce in sicer tesneje. Poleg tega pa moramo pripraviti rezervne sezname za zaposlene, tako da bomo lahko prosta delovna mesta takoj zapolnili. Evropska služba za zunanje delovanje mora dati večji poudarek trajnosti misij. Zaradi tega predlagamo izobraževanje, zagotovitev uh, ustrezne uh, podpore. Eh, misija EU Kap Sahel je omogočila okrepitev notranje varnosti v tej regiji. Obe misiji že precej dolgo trajata, vendar pa predstavljata velik uspeh. Zagotoviti je potrebno torej trajnost teh operacij, zaradi tega, ker ugotavljamo, da zato ni dovolj, eh, oziroma za zagotavljanje notranje varnosti ni dovolj zanimanja eh, znotraj eh, pristojnih organov, organov obeh držav. Seveda pa je potrebno zagotoviti, da obe državi ne bosta preveč odvisni od misij Evropske unije in potrebno je zagotoviti tudi tesno spremljanje celotne situacije, zagotovljenega materijala in pa eh, zagotovljenega usposabljanja. V zaključek, gospod Jakobsen, naj povem, eh, da eh, je poročilo računskega sodišča izjemno jasno, podaja jasno strategijo za obe misiji in nam je v pogum. Potrebni so natančni cilji in pa ustrezen proračun. Seveda bom poročila, ki so bila podana danes, vključil tudi svoje poročilo, ki vam ga bom posredoval v naslednjih tednih. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, gospod poročevalec. Gospod Celer eh, je tukaj in želi besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Hvala računskemu sodišču, gospa Jakobsen in. Ekipa so opravili dobro delo, pripravili so podrobno poročilo in hvala tudi za komentarje poročevalca Parnjoja. Poročilo kaže, kako je v Sahelu v zvezi z besedami, dejanji in potrebami in realnostjo. Veliko denarja vlagamo, ampak eh, rezultatov ni po mojem mnenju, je razlog delno tudi zato, da so države popolnoma brez denarja, nimajo praktično več proračunskih sredstev, odvisne so od zunanje pomoči in varnostno stanje je tam več kot krhko. V Nigru, ki je zelo pomemben za uran, naprimer, jedrske elektrane v Franciji so odvisne od tega, tam grozi popolna zasedba teh ozemelj strani islamističnih terorističnih organizacij in francoska vojska je morala posredovati za to, da so preprečili najhujše. Problem je naslednji gre za koordinacijo naših ukrepov, civilnih, vojaških ukrepov. Ti ukrepi so zaenkrat neusklajeni. Tudi prizadevanja držav članic niso ustrezno povezana. Računsko sodišče je na to upozorilo, tudi gospod Panjo gre za vprašanje trajnosti. Tam usposabljamo varnostne sile, ampak ne vemo, ali jih država potem ustrezno plačuje in ali potem ti ljudje skrbijo za varnost v svoji državi ali pa morda izginejo in oboroženi z mandatom, da varuje ljudi, potem počnejo ravno nasprotno. Mi krepimo zmogljivosti za usposabljanje, ampak potem ni ustrezne opreme. Tako da usposabljanje v bistvu ni mogoče. Mislim, da je to poročilo, ki ga ne bi smeli obravnavati samo v odboru za proračunski nadzor, ampak tudi v odboru za zunanje zadeve in v odboru za razvoj. Razvoj potrebuje varnost in obratno, še posebej v Sahelu je to res tesno povezano. Mislim, da si bomo vsi morali prizadevati za to, ne samo institucije EU, ampak tudi države članice, zato da bomo pripravili nek koordiniran pristop, da dosežemo rezultate. Politične razmere in režimi, ki so tam na oblasti, niso v skladu z našimi demokratičnimi predstavami, prav nasprotno, kar zadeva preprečevanje korupcije, kar zadeva dobro upravljanje. Vse to so teme, ki bi jih morali obravnavati v teh državah. Posledica je tudi ta, da številni ljudje poskusijo potem te države zapustiti ali pa se obrnejo proti režimom in te režime mi po eni strani podpiramo. Gre za kompleksna vprašanja, ki se pojavljajo pri tem poročilu. Mislim, da bi morali poročilo vzeti resno in mislim, da bi morali še veliko delati na tem. Hvala računskemu sodišču in hvala poročevalcu gospodu Prnjoju. Hvala, gospod Celer. Zdaj pa bomo besedo dali še službi za zunanje delovanje, ki je tudi tukaj. In sicer vodja oddelka za Afriko dobi besedo. Izvolite. Oui, bonjour. Uh, merci. Effectivement, je représente la... Najlepša hvala pripravila uh, bom uh, civilni odziv na uh, krize. Sodelovali smo s poročevalko računskega sodišča in imeli smo dober dialog v zvezi z zaključki. Kot že rečeno, smo sprejeli zaključke tega poročila, pri čemer pa je potrebno izpostaviti nekaj dejstev. In sicer je potrebno upoštevati celoten kontekst situacije v eh, Nigru in Malijo. To je še prav posebej pomembno, ko ocenjujemo učinek eh, teh dveh eh, misij. Mm, ti dve misiji sta namenjene izvajanju strukturnih reform notranje varnostnih sil v teh dveh državah. Zaradi tega eh, je potrebno tudi kar nekaj sredstev za strani vlade in pa lokalnih akterjev. Torej, če želimo ugotoviti, kakšen je bil učinek eh, teh eh, misij, potem moramo seveda priznati, da je bil učinek omejen. Ampak zaradi teh dveh misij, predvsem zaradi na svetu, na strateški ravni, včasih na ministerski ravni in včasih na ravni notranje varnosti. Eh, smo uspeli proučiti vidik trajnosti. Ko govorimo o eh, usposabljanju, to je seveda pomembno, ampak to je le en instrument pri izvajanju reform, ki so potrebne. Naslednja točka, ki jo je potrebno izpostaviti in eh, s katero se že nekaj časa ukvarjamo in sicer eh, na učinkovit način, eh, gre za povezavo z drugimi instrumenti Evropske unije, eh, gre eh, za eh, razvoj, za eh, sredstva za Sahel in eh, seveda sodelujemo eh, z eh, kolegi, ki se ukvarjajo situacijo v Maliju. Poleg tega je potrebno izpostaviti, da so misije zagotavljanja civilne pomoči v pristojnosti držav članic. in da poročila v zvezi s tem podaja politično varnostni odbor eh, vsakih šest mesecev in eh, od leta 2012 eh, za Niger in od leta 2014 za Mali so države članice izrazile zgolj zadovoljstvo. Uh, države članice ne pravijo, da je eh, uspeh popoln, ampak eh, povdarjajo, kako eh, zelo pomembna je tehnična in časih tudi politična pomoč v teh dveh državah. Hvala lepa, lahko pa odgovorim tudi na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo dobi gospod Jerome Boyon, ki je odgovoren za Niger. Ste tukaj? Izvolite besedo. Najlepša hvala. Ni mi treba prav veliko eh, dodati k temu, kar je eh, povedala eh, vodja enote. Lahko spregovorim zgolj na kratko o misiji v Nigru. Zelo težko je izmeriti učinek naših misij, če si ogledam kazalnike eh, računskega sodišča, se včasih sprašujem, ali ti zadostujejo za uh, ugotovitev uh, vidika uh, trajnosti, uh, ki ga zahteva svet. Seveda izvajamo usposabljanje, ampak svet ima tudi druge uh, dejavnosti. Če imate še kakšno vprašanje, lahko odgovorim. Si, eh, no, še si, v tem primeru. En principio es una presentación breve. Ne, šlo je za kratko predstavitev. Eh, mogoče se bo gospa Jakobsen odzvala na te zadnje komentarje. In člani računskega sodišča ter odgovorni pri komisiji vedo, da smo na takih srečanjih um, vedno pozorni na indikatorje, torej na kazalnike. Ta razprava poteka tako z računskim sodiščem kot eh, s komisijo. Eh, vsekakor ni lahko voditi proračuna eh, usmerjenega v rezultate, zato so potrebni številni kazalniki. Komisija bi tudi morala imeti svoje, ne vem, ali se strinjate z kazalniki računskega sodišča. Vsekakor pa mislim, da bi morali tudi imeti neko svojo formulo za merjenje rezultatov. To je namreč pomembno pri proračunu, ki je usmerjen v rezultate. Gospa Jakobsen, za zaključek. Hvala predsedujoča. Povedati želim, da smo poročilo pripravili po običajnem postopku. Uskladili smo različne komentarje, ki jih lahko najdete v poročilu, seveda pa sem pripravljen govoriti še na dvostranski ravni, če imate pomisleke glede metodologije. Pregledali smo dokumente, intervjuvali smo osebje, deležnike in preučili smo komisijo in strukture komisije glede razpoložljivosti, dajanja nasvetov, postavljanja mejnikov in tako naprej. To je poročilo, ki ga bomo spremljali v čisto običajnem postopku in čez tri ali štiri leta se bomo k temu vrnili, da vidimo, ali je prišlo to izboljšav. To so pomembne pobude in škoda bi bilo, če bi se čez tri ali štiri leta vrnili k temu in ugotovili, da se ni spremenilo nič, kajti za to porabimo res veliko denarja. Hvala, predsedujoča. Dobro, strinjam se, še živi izvoli. Ja, gospa predsedojoča, naj samo potrdim to, kar ste povedali in to, kar je povedala tudi gospa Jakobsen. seveda potrebujemo kazalnike, ki eh, pa bo jih lahko tudi ovrednotiti. Večkrat sem bil v Nigru in v Malijo eh, v svoji funkciji člana eh, pododbora za varnost in obrambo Evropske unije in tudi kot poslanec Evropskega parlamenta, kot francoski poslanec na zahtevo predsednika republike Olanda. gospod Celer eh, je v svojem predlogu že spomnil na vojaški poseg Francije. In zaradi tega seveda smo imeli zelo tesne stike z vojaško hierarhijo eh, Evropske unije vendar pa je res, da je prišlo do določene zamude, kot je to izpostavilo tudi računsko sodišče pri vzpostavitvi teh odnosov. Ampak ne bodimo zaskrbljeni. Kaj ti? Lahko podamo priporočila, da bo situacija v prihodnosti še boljša, kot je bila v zadnjih letih. Pojš, moj vjen. De todos modos, como este, como... Dobro, To posebno poročilo bo tudi eh, del postopka razrešnice za leto 2017 in takrat bomo imeli priložnost še enkrat spregovoriti o priporočilih. Eh, če nimate nobenega predloga ali komentarja pod točko razno, se bom zahvalila tolmačem. Želim jim vso srečo, 21. dan že stavkajo. Mm, imeli pa bomo spet eh, sejo našega odbora 11. julija. Hvala.